Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous a... Gospe in gospodje, dober dan. Bomo začeli kar z delom in dober dan tudi tolmačem. Hvala za prijazen pozdrav. Dober dan tudi iz tolmaške kabine. Tako, sprejetje dnevnega reda. Osnutek dnevnega reda lahko sprejmemo, če ni nobenih pripomb pripomp ni. Zapisniki z dne 7. in 27. septembra lahko ju sprejmemo, če ni pripomp. Pripomp ni. Tako da lahko začnemo z delom in sicer predlog sklepa, ki spreminja direktivo 2010-40 v zvezi z roki za sprejetje delegiranih aktov. Naša poročevalka je gospa Meissner, ki žal danes ne more biti z nami, je pa gospod Telička, ki bo spregovoril v njenem imenu. Izvolite. Hvala gospa predsednica, sreda je, tako da je čas za odbor TRAN, ampak kolegica Majsner je žal danes ni tu, ker ima drugo pomembno obveznost. Bom pa jaz povedal, kakšno je razmišljanje kolegice Majsnerjeve. Ta direktiva je ena od eh, prvih direktiv, ki vsebuje prenovljen koncept delegiranih aktov. To verjetno veste. Parlament je pripravil in tudi sprejel delegirane akte, ki jih je podprla komisija in sicer za obdobje sedmih let. To obdobje je poteklo avgusta letošnjega leta, torej pred nekaj tedni. Še vedno pa potrebujemo delegirane akte za ITS. in to bo verjetno še pomembnejše v prihodnosti kot pa danes. Potrebujemo postopek z delegiranimi akti v okviru direktive, zato da lahko izvajamo trenutno eh, veljavne ukrepe. Komisija dobi pooblastilo za izdaje delegiranih aktov za obdobje petih let. In to obdobje se bo potem tudi ustrezno podaljševalo, razen če bi eden od so zakonodajalcev omaknil soglasje k temu. To je standardni postopek, to vsi poznamo in to je tudi zapisano v medinstitucionalnem sporazumu iz leta 2016. To je sporazum, ki zagotavlja tudi Evropskemu parlamentu pravico soodločanja v tem postopku. Gezine se strinja s predlogom komisije. V osnutku poročila je zapisala, da predlaga ali vlaga štiri predloge sprememb, s katerimi želi dodatno razjasniti ali pojasniti tako vsebino kot tudi strukturo besedila. In to je tudi eh, združljivo s predlogi sveta. Gospa Handuje je dodala ali vložila samo dva predloga sprememb in sicer, da bi morali še enkrat oceniti, kakšen je učinek delegiranih aktov, ki jih predlaga svet. Strokovnjaki in strokovna srednja je prav tako upletena v pripravo delegiranih aktov, kar je ne nazadnje zapisano v medinstitucionalnem sporazumu, kajti noben delegiran akt ne more biti sprejet, če ga ne potrdi tudi svet, ki upošteva vse informacije. Gospod predsednica, tu gre za ne kontroverzno zadevo, nič spornega tu ni, govorim sem gospod Majsnerjevo, stvari so jasne in um, Zahvaljujem se tudi še enkrat v njenem imenu. Hvala. Ja, Hvala lepa, gospod Telička. Tako bom dala kar takoj besedo poročevalcem esenci, gospod Koh. Hvala, gospod predsednica. Gospod Telička, prosim, da gizino lepo pozdravite. Kot sem pričakoval, je gizine opravila odlično delo. Tudi e skupina ELS podpira gizine in njena priporočila. Anträge der Kollegin Arnitu. In um, tudi mi zaenkrat ali pa ne moremo podpreti predlog sprememb, ki jih je vložila kolegica Dozi. Prezident. Hvala, gospa Tapradele. Hvala lepa. V zvezi s tem poročilom bi kot poročevalka v senci iz vrst socialistov in demokratov, tudi jaz podprla delo, ki ga je upravila poročevalka, zato da zauzemamo se, da bi, dosegli, da bi ga sprejeli že v prvi obravnavi. Kar zadeva digitalni trg in inteligentne prometne sisteme, mislim, da je, moramo na tem področju v prihodnosti imeti delegirane akte, in eh, zato pozdravljamo ta pregled direktive 2010 skozi 40. Moram pa povedati, da moja skupina ne bo podprla dveh predlogov sprememb stranke ENF. Hvala lepa, gospod Zile. Najlepša hvala, gospod predsednica. Kot sem dejal že v prejšnjih krogih razprave, lahko skupina EKR podpre ta predlog, da se podaljša uh, pooblastilo komisiji za pet let za sprejemanje delegiranih aktov. ITS je sistem, ki je sistem prihodnosti, ki bo omogočil boljšo digitalizacijo transportnega sektorja in ki bo tudi omogočal dodatno rast. Zato se pa potrebujemo dodatna pooblastila komisije, da lahko to sprejema. Slišali smo, da je pri tem postopku bil upoštevan tudi medinstitucionalni sporazum, načelo priprave boljše zakonodaje in zato tudi mi podpiramo komisijo, da sproti posodablja delovni program, da sprejme delovne, pardon, delegirane akte, zato da bo sistem ITS boljši. Hvala. Merci beaucoup, monsieur Zile. Monsieur Kramer, la parole est à vous. Hvala, gospod Kramer. Hvala. Jakoba Telunde trenutno ni tu, zato me je prosil, da jaz pregovorim v njegovem imenu. Tudi mi se zahvaljujemo poročevalki, ki je žal ni tu in uh, podpiramo njeno delo. Ampak želimo zagotovilo, da se to pooblastilo sveta in parlamenta lahko v katerikoli trenutku umakne, če gre za kakšno napako ali pa zlorabo. Mi to podpiramo. Digitalizacija, kot vemo tudi pri nas v Nemčiji, je možnost, ki je na dlani, ampak žal je ne izkoriščamo. Prejšnjem tednu smo bili priča orkanu v severni Nemčiji in eh, zaradi tega je spadlo ogromno vlakov. Um, ampak <laughs> aplikacija podjetja Deutsche Bahn, nemških železnic, je kazala, da ti vlaki vozijo po voznem redu, čeprav so stali nekje sredi Nemčije. Zaradi, zaradi, tudi zaradi tega moramo sistem izboljšati. Hvala. Hvala, gospa Kilonen. Kiitoksia puheenjohtaja. Valitan. Äh, Najlepša hvala. Hän on ympäristö. Uh, hvala. Opravičujem se z, Oglašam se na mesto Katarine Konečke, ki je na sestanku odbora za okolje in zato bom v njenem povedala, da je poročevalka opravila zelo dobro svoje delo. Smo pa na isti valovni dolžini z zelenimi, kar se tiče izjem. Zdi pa se, da tukaj kakšnih večjih težav eh, vendarle ne bo, kljub strogemu pogledu, ki ga eh, sem ga deležna. Eh, Eh, tako da hvala lepa, to je vse in želim vse dobro gospe Gesine Meissner. Je vous redonne la parole. No, ponovno gospod Telička, izvolite. For quite a long period of time because I would... Hvala. Mislim, da lahko poznam komentarje proživljavcev senci za eno besedo. To je eh, spoštovanje in občudovanje dela gezine, to bom prenesel tudi njej in eh, še enkrat hvala vsem. Delo, ki nas čaka, ne bo preprosto. Merci, monsieur Telinska. On, on m'a dit que, que... Hvala lepa, gospod Telička. Ali je mogoče še kdo tu strani komisije, ki bi želel še kaj dodati? Ne, torej sem imela prav, da sem kar vnaprej dala gospodu Telički besedo. Tako, o tem poročilu bomo glasovali jutri. Dragi kolegi, jutri ob devet, devetih nič nič. Tako. Zdaj pa nadaljujemo. In sicer s poročilom o Eh, usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov ter o temeljnih kvalifikacijah za te, teh voznikov. In besedo dobi takoj poročevalec gospod Lundgren. Izvolite. Hvala. Ko je bil predlog komisije prvič predstavljen, sem ga pozdravil, kajti namen direktive je, da se dvigne standardi evropskih voznikov in da se še naprej uh, Eh, upoštevajo tudi poklicne izkušnje in znanje vseh voznikov avtobusov in pa tovornjakov v celotni Evropski uniji. Direktiva je namenjena temu, da eh, vozniki še naprej vedo, kakšna so tveganja, s katerimi se soočajo pri delu in da se jim tudi izogibajo. V direktivi so tudi standardi za eh, poklicne standarde oziroma standardi za to, da se preprečuje, standardi za preprečevanje napak v evropskih sistemih transporta. Vseeno se mi zdi, um, da komisija ni upravila vsega tako, kot bi morala. Naprimer, morda bi lahko upoštevali podoben sistem, kot ga imamo pri nas na švedskem, ko gre za usposabljanje voznikov. Ker ti nekdo, ki želi pridobiti vozniško dovoljenje ali CPC, mora uh, v času uh, običajnih vsakodnevnih komercialnih dejavnosti biti spremljan, oziroma ga mora spremljati neke vrste uh, mentor. Uh, To so stvari, ki se jih ne morete naučiti v avtošoli, ampak šele potem, ko ste dejansko v tovrnjaku ali avtobusu na terenu. Prav tako gre tu za eh, predlog, eh, po katerem bi lahko morda tudi mm, z vozniškim dovoljenjem kategorije B vozili eh, vozila, oziroma pravili vozila do tože 4220 kg. Morda bi lahko to imeli tudi izjemo za vozila lažje od 750 kg, ki bi uporabljali drugačen uh, pogon in namesto motorja z notranjim izgorevanjem. Potem so tu podrobnosti povezane z eh, vožnjo v hudih ali težkih razmerah, kot so hudo sneženje, hud dež ali pa uh, huda vročina. Prav tako bi morali nekaj povedati o tem, da bi morali vozniki, ki so dejavni na področju Skandinavije ali pa na območju Skandinavije ali pa naprimer Alp, imeti znanje o opremljanju svojih vozil z snežnimi verigami. Prav tako bi bilo dobro, če bi nekaj več v direktivi pisalo tudi o nacionalnih registrih voznikov, s katerimi bi lahko bolje preverjali tako njihovo sposobnost, kot tudi morebitno kaznovanost. S tem bi se lahko tudi uspešno borili proti morebitnim ponarejenim potrdilom in certifikatom ter vozniškim dovoljenjem. Mislim, da predlog komisije na številnih področjih ni dovolj jasen in da bo zaradi tega prišlo do različnega razumevanja direktive v različnih državah članicah. Imeli smo dva sestanka poročevalcev v Senci, ki sta bila zelo produktivna. Od številnih kolegov smo dobili precej idej, precej eh, informacij, o katerih sam niti nisem razmišljal. Hvala za to. Hvala lepa, gospod Lundgren, za predstavitev. Zdaj pa takoj naslednji govornik je gospa Lukašenska. Ah, okay. E, pani przewodnicząca, tak jak powiedział pan spra sprawozdawca, ta współpraca była. Najlepsza chwała, gospodin predsednica. Kot je dejal poročevalec, je bilo naše sodelovanje res odlično in želel bi, da lahko, pardon, želela bi, e, da lahko vsak na ta način prisluhne argumentom drugih in jih sprejema, tako kot smo to počeli mi v sodelovanju s gospodom Lundgrenom. Tako da res še enkrat hvala za to plodno sodelovanje. Pri delu smo se predvsem osredotočali na dejansko izboljšanje eh, razmer za voznike. Želimo si, da bi vozniki imeli na voljo boljše oblike izobraževanja, da se lahko na boljši način odzivajo na izzive današnjega časa. Sedem kompromisnih predlogov smo oblikovali in zelo vesela sem, da je bilo upoštevanih precej eh, komentarjev strani kolegov našega odbora tudi skupina ELS lahko podpre večino teh predlogov, s tem pa bo celoten predlog res pripomogel k zagotavljanju boljše prometne varnosti za voznike nekaterih cestnih vozil, za prevoz blaga ali potnikov. Hvala lepa. Gospa Grapini. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi jaz bi se želela zahvaliti poročevalcu, pa tudi ostalim kolegom. Saj so bili naši sestanki izredno produktivni, kot so že drugi kolegi povedali. Namen tega dosjeja je izboljšanje varnosti na cestah. To je za nas izredno pomembno. E, tudi vprašanje pravične konkurenčnosti je pomembno, ampak to lahko dosežemo le z boljšim usposabljanjem in večjo varnostjo. E, moramo povedati, da se tu pojavljajo politične ovire, ki pa jih lahko um, zaobidemo na dovolj razumen način. Uh, Delali smo na kompromisnih predlogih in v naši skupini socialistov podpiramo vse kompromisne predloge. Ugotovili smo, da so tudi predlogi socialistov in demokratov, ki sicer niso vključeni v kompromisne predloge, bili podprti. Tako da se zahvaljujem za to skupini ELS in poročevalki, ki je podprla naše predloge sprememb. No, mislim, da so se želje in prizadevanje naše politične skupine vendarle uh, upoštevale v poročilu. Ta krok uh, manj kot 100 km um, je bil upoštevan, potem kar se tiče uh, Uh, učen, usposabljanje nadaljavo, e-learning, tega ne moremo sprijeti, saj uh, gre tukaj za usposabljanje, ki mora potekati na terenu. Tega ne moremo primerjati z nekim usposabljanjem na področju prava. Tako da upam, da bomo s tem prispevali k večji varnosti na cestah v prihodnosti. Um, in kar zadeva uh, 95, gre, bo to zdaj spadalo na področje kvalifikacij in usposabljanja voznikov, namreč na področju eh, prometa ne smemo imeti presenečenj. Eh, tudi v primeru voznikov, ki so najeti za upravljanje prevozov v druge države. Hvala, gospod Zile, izvolite. Uh, hvala. Našega vprašalca, senca gospoda Kozlovskega, danes žal ni tu, zato bi mi jaz tudi jaz nekaj povedal, tudi samega postopka, seminsko pa ne. Kolega je podprl vseh sedem komunističnih predlogov, tudi naša skupina jih, tako da to je to. Hvala. Merci beaucoup, monsieur Zileux. Madame Bilbao. Hvala, gospa Bilbao. Ja, najlepša hvala, predsednica, in dober dan vsem. Prav na kratko bi se na začetku zahvalila Petru Lundgrenu za upravljeno delo. Mislim, da je bil dialog uh, zelo iskren in to že od samega začetka. Pri razpravi o kompromisnih uh, predlogih za ta predlog uh, Eh, naša skupina je zadovoljna z vsebino teh kompromisnih predlogov, predvsem zato, ker menimo, da bodo ti predlogi in drugi predlogi sprememb prispevali k izboljšanju te direktive in k njehnjemu uresničevanju. Na ta način lahko dobimo učinkovito zakonodajno besedilo. Ostale stvari so že povedali drugi soporočevalci, vsi se strinjamo s cilji, ki jih želimo doseči, predvsem pa želimo zagotoviti boljše usposabljanje voznikov, zato da bomo s tem prispevali k večji varnosti na cestah. Naša skupina je s predlogi sprememb in z udeležbo v tej zelo konstruktivni razpravi prispevala k temu, da se določijo višji standardi za eh, usposabljanje in kvalifikacijo voznikov in eh, da se izboljšajo njihove zmožnosti pač vseh voznikov na evropskih cestah. Predvsem pa gre tudi za to, da želimo izboljšati, eh, prispevati k večjemu zavedanju voznikov o pomenu uh, varnosti na cestah, sploh kadar vozijo zelo težke tovore ali posebne tovore um, in tako naprej. In vse to lahko dosežemo z boljšim usposabljanjem. Na ta način lahko prispevamo tudi k uh, bolj pravični konkurenci eh, v Evropski uniji. Vsaj to je cilj naše skupine Alde. Upamo, da se bodo ti cilji tudi uresničeni in jutri bomo tako glasovali o tako pripravljenem predlogu. Hvala, gospa Kilonen. Hvala, predsednica, spoštovani kolegi, hvala tudi Petru in vsem ostalim, ostalim kolegom. Hvala za dobro sodelovanje. Samo en komentar imam. In sicer, da sem nekoliko razočarana. Najverjetneje veste, zakaj gre. Sama sem zelo digitalizirana oseba in ni mi všeč, da omejujemo, časovno omejujemo e-učenje oziroma e-usposabljanje. Razumem, zakaj do teh ukrepov prihaja, če je to res nujno potrebno. Sploh pri praktičnem usposabljanju včasih to neizogibno, ampak hkrati moramo eh, pripraviti zakonodajo, ki bo državam članicam omogočala izvajanje nečesa. In zato je treba pač tudi začeti uporabljati različne metode učenja in usposabljanja. Upam, da bodo pogajanja o sistem potekala še naprej, tudi v okviru trialogov in da bomo našli rešitev za to. E-učenje je nekaj, kar ne nasprotuje ali ni v nasprotju s klasičnim učenjem. Je pa nekaj, kar mora biti fleksibilno in odprto tudi za morbitne prihodne rešitve. To je edina zadeva, ki bi jo izpostavili kot skupina GUE in zadeva, glede katere smo nekoliko žalostni ali pa recimo razočarani. Razumemo pa ostale kolege in razumemo tudi um, duh za tem kompromisnim predlogom. Bi pa še enkrat omenila, da se bo to zopet, um, da bom to zadevo zopet izpostavila potem pri pogajanjih. Še enkrat hvala. Sodelovanje z vami je bilo zelo zanimivo in vesela sem, da sem lahko bila del tega. Hvala. Hvala, gospod Kramer. Hvala. Tudi jaz bi se zahvalil veni kolega Telude za odlično sodelovanje, ker so nekateri kolegi pred mano povedali že precej, iz vsega tega ne bom ponavljal. Ena stvar bi morda še omenil, naprimer, tisto, kar je povedano z okoljem, pa ekološko vožnjo in ostale s tem povezane elemente, ampak um, poročilo je dobro in podprli ga bomo. Hvala. Merci beaucoup, monsieur Kramer. Je... Hvala lepa. Zdaj pa va komisija. Gospa Jani Duh. Besedo imate. Sem dobro izgovorila primek. Izvolite. Hvala, gospod predsednica, in dober dan sem. Komisija pozdravlja poročilo in pozdravlja tudi podporo parlamenta predlogu komisije. Želela sem opomniti, da je bil naš predlog namenjen odpravi pomankljivosti trenutno veljavnega sistema in sicer na štirih področjih. Prvič, težave voznikov z eh, nostrificiranjem eh, svojih eh, usposabljanj in izobraževanj v drugi državi članici, potem uporaba izjem in pa četrtič nedoslednosti na področju, kot so minimalna starost voznikov, možnost združevanja Eh, usposabljanja z drugimi oblikami usposabljanja in pa e-učenje. V poročilu in v predlogih sprememb eh, vidimo, da parlament res izboljšuje naš predlog in da hkrati še vedno ostaje zavezan duhu eh, predloga komisije. Dobro je tudi, da nekateri vaši predlogi gredo v smer predlo kompromisnih predlogov sveta, kar pomeni, da bomo tudi na medinstitucionalni ravni dogovor dosegli precej hitro. Vseeno imamo tudi nekaj komentarjev glede posameznih amandmajev oziroma predlogov sprememb. Naprimer, glede direktive o izdaje vozniških dovoljen, kjer gre za zvišanje največje mase vozila na 4,25 tone, ker bi lahko še vedno uporabljali vozniško dovoljenje kategorije B. To je povezano z čistimi vozili na nekovajih. Seveda tudi mi želimo spodbujati uporabo tovrstnih vozil, ampak po pregledu, poglobljenem pregledu in pa tudi pregledu direktive o izdaji vozniških dovoljenj, vidimo, da obstaja že sistem, ki omogoča izjeme in ki je v tem trenutku posem ustrezen. Imamo pa tudi nekaj komentarjev glede treh drugih predlogov sprememb. Naprimer, glede širjenja področja uporabe na prazne avtobuse. Torej, širitev področja uporabe na prazne avtobuse, ki se vračajo nazaj v remize. Mislim, da bi to prav tako lahko pokrili že z trenutno veljavnimi izjemami in zato ne rabimo novega predloga. Potem drugo področje, kjer prav tako vidimo nekaj težav, možnost združevanja CPC z izobraževanjem v država, drugih državah članicah v okviru drugih schem. Mislim, da bi lahko to omejili samo na en dan usposabljanja v drugih državah članica. Trenutno je to eh, pet dni, morda bi lahko šli smer komunističnega predloga treh dni od petih, ampak bomo videli. Potem pa še izmenjava elektronskih podatkov o CPC. Tudi tu se strinjamo z vašim predlogom, ampak vseeno bi izpostavila naslednje. Ta predlog bi imel precejšnje upravne stroške za države članice. To so naši komentarji. Smo pa nasplošno zadovoljni z delom tega odbora in s predlaganimi oziroma vloženimi predlogi sprememb. Hvala. Merci beaucoup. Monsieur Lungril, je vous redonne Hvala lepa. Zdaj pa dajem ponovno besedo vam, gospod Lundgren, kot poročevalcu. Hvala. No, tudi jaz bi rekel, da sem res užival pri sodelovanju s kolegi, kajti na obeh sestankih poročevalcev v Senci smo upravili odlično delo. Kolegi so mi res pomagali. V ta dokument sem skušal preliti želje vseh kolegov. To je bil, bil moj cilj, ker sem menil, da bomo s tem imeli uh, za rezultat boljšo direktivo. In mislim, da smo to tudi uspeli. Upam tudi, da bomo dobili podporo za mandat za pogajanja s svetom in da bo ta pogajanja hitro stekla. Kot kaže bodo, Še enkrat hvala vsem, to je moje prvo poročilo in res je bilo uh, užitek sodelovati, sodelovati z vami. Hvala. Hvala lepa, gospod Lundgren. Naj spomnim, da bo glasovanje o tem poročilu potekalo jutri ob 9.03, <laughs> ker bomo predtem glasovali o prejšnjem poročilu. Tako, najlepša hvala. Zdaj pa nadaljujemo za naslednjo točko in sicer evro sredozemski, letalski sporazum eh, z Marokom. In besedo dajem našemu poročevalcu, gospod Dominik Rike, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. No, v bistvu že drugič glasujemo v tem parlamentu o tem sporazumu, ki, o katerem smo glasovali že leta 2007 in ga izglasovali z veliko večino. Ta sporazum se od leta 2006 uh, eh, izvaja začasno, kot veste, ampak pripeljal je do nesoglasja med komisijo in svetom zaradi Lizbonske pogodbe in sicer to nesoglasje zadeva prav naslov sporazuma in o tem je odločalo tudi sodišče Evropske unije, ki je izdalo odločbo v prid stališču Evropske komisije in zahtevalo spremembo naslova eh, na podlagi pogodbe in zaradi tega moramo o tem ponovno razpravljati v našem odboru. Gre <clears throat> Za običajni letalski sporazum med Evropsko unijo in tretjo državo trenutno odpiramo eh, nov trg, to je faza 1, faza A, ki zagotavlja letalski promet med državami članicami in Marokom. V drugi fazi eh, Eh, se preide na približevanje zakonodaje na področju konkurence in eh, drugih predpisov, zato da se uskladi moroška zakonodaja za zakonodajo Evropske unije in ne na zadnje določbe eh, za navskrižne naložbe. Bistvenih sprememb Eh, tukaj ni bilo v primerjavi s sporazumom, ki se je eh, uporabljal začasno, tako da eh, tudi predlogov sprememb na ta osnutek nismo dobili, zato predlagam odboru, da glasujemo za to poročilo. Hvala lepa, gospod Rike. Besedo dajem gospodu Vim van der Kampu. Izvolite. Ehm, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Ik kan uh, namens mijn collega Frank Proest. Hvala lepa, gospa predsednica. Uh, mi pozdravljamo prizadevanja gospoda Rikeja ki si je 11 let prizadeval za sklenitev tega letalskega sporazuma z Marokom in to zelo cenimo. Kraljevina Maroko se sicer zdi zelo um, pro, kompliciran partner, ampak zahvaljujoč ustrajnosti e, in odločnosti gospoda Rikeja bo uh, ta sporazum vendarle sklenjen, tako da bo večje število letal letelo med Morokom in Evropsko unijo in hvala lepa poročevalcu. No, hvala, gospod Vin van der Kamp. Ne vem, gospod Rike, kaj ste mu naredili. In besedo dajem zdaj gospe Ajali Sender. Hvala, predsednica. Ja, dejansko ravno kar ugotavljam, da je to bilo življensko delo gospoda Rikeja. No, pri teh eh, mednarodnih sporazumih eh, mi kot parlament ponavadi glasujemo pozitivno. In tudi tu v razpravi mislim, da moramo res pozdraviti ta prizadevanja in eh, potrditi, to, da moramo okrepiti odnose z Marokom in to še zlasti na področju letalskega prometa. Odnosi z Marokom na tem področju se nagibajo v pozitivno smer in to še zlasti v povezavi s sporozumom o sodelovanju, ki ga imamo v okviru sosedske politike. Eh, kjer si prizadevamo za večjo stabilnost v severnoafriških državah, za večje možnosti za gospodarsko rast, za večjo prisotnost njihovih podjetij v evropskem prostoru in za povečevanje zaupanja in sodelovanja. Tako da eh, ta sporazum je zelo pozitiven element in upamo, da bo prispeval tudi k Eh, ve, boljšim možnostim za izmenjave med obema bregovoma. Tako da eh, bo to gotovo prispevalo k splošnemu izboljšanju odnosov med Evropsko unijo in Marokom. Hvala lepa. Hvala. Gospod Zile, izvolite. Um, Najlepša hvala. To, kar je imel Jacqueline Foster. gre za zelo zanimiv primer in še enkrat čestitke Dominikom. Od leta 2006, ko smo se začeli pogajati o tem sporazumu, sta v tako Evropski uniji kot v Maroku začeli veljati četrti svoboščenje letalskega prometa glede poštnih storitev in um, um, prevoza blaga. In to mora recipročno veljati za oba partnerja v tem sporazumu. V bistvu pa to predstavlja kar 60% celotnega letalskega prometa med eh, kraljevino Maroko in pa mm, Evropsko unijo. Tudi mi podpiramo tako predlog Dominika, kot tudi predlog komisije. Hvala. Gospa Kilonen. Thanks, chair. Thanks. Hvala predsednica, hvala spoštovani kolegi. Katerina, pošilja zahvale Dominiku prek mene. In hvala tudi za odlično sodelovanje. Mislim, da nima smisla, da karkoli še dodajam, ker so kolegi povedali vse. Odlično delo, odličen rezultat, samo tako naprej. Hvala. Merci beaucoup, madame. Monsieur Kramer. Gospod Kramer. No, gre za običajne stvari, ampak tudi nam se vse zdi super. Tako da res še enkrat hvala poročevalcu Dominiku Rikeju. Je, je vais demander à notre rapporteur. Euh, bah... Non. Mm, poročevalca bom prosila naj še zaključi. Čeprav ste vsi eh, povedali, da je eh, z veliko šarma vodil ta, eh, te pogajanja v zvezi s sporazumom med Evropsko unijo in Marokom. Hvala lepa, gospa predsednica, in hvala tudi kolegom za to, kar so povedali in za njihovo mm, odobravanje. Eh, In res je, da sem zelo veliko let uh, delal na tem sporazumu že od leta 2006 in to je bilo zelo težko delo, zelo dobro smo se usklejevali pri tem delu in zaradi tega imamo pred seboj pozitiven rezultat. No, vsekakor, nikar ne prihitevajmo stvari. Uh, uh, saj bomo o tem morali še glasovati in to bo lahko za ali proti. Uh, glasovali pa bomo jutri uh, od devetih naprej in seveda, če imate še kakšen predlog spremembe, ki bi ga želeli uložiti, imate čas samo še danes do najkasneje 18.30. Gre za postopek odobritve kot veste, in zato ni možno vložiti nobenega predloga spremembe med glasovanjem. Hvala. No, zdaj sem pa um, zadovoljna, da lahko v naši sredi pozdravim našega posebnega odposlanca pri Združenih narodih za varnost na cestah, gospod eh, Žan Tot. Dobrodošli. Thank you.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 No, gospod Jean Todt, najlepša hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. Vi ste posebni odposlanec Združenih narodov za varnost na cestah in prvič ste danes v našem odboru, tako da najlepša hvala. Eh, res se bomo sedaj osredotočili na vprašanje varnosti na cestah, ki je za naš odbor prednostnega pomena kot eh, razumem in ko pogledujem proti Evropski komisiji, um, nam bo Evropska komisija pripravila nov predlog za to področje že prihodnje leto, saj je to res pomembna prednostna naloga. Vsako leto imamo pred seboj številke, ki so zastrašujoče. 1,3 milijone ljudi izgubi življenje na svetu in um, okrog 50 milijonov jih je ranjenih na cestah. In glede in ob tem imamo še uh, vse uporabnike cest, uh, kolesarje, pešce in uh, druge. Uh, in eh, med mladimi od 15 do 29 let je, eh, so prometne nesreče glavni razlog smrti, sicer pa je to eh, sedmi razlog smrti na svetu, če gledamo na celotno prebivalstvo. In zaradi tega se mora naša družba danes odzvati, saj ima vse to zelo hude finančne in ekonomske posledice na našo družbo. Združeni naroti so napovedali desetletje uh, ukrepanja na področju varnosti na cestah od leta 2010 oziroma 2011 naprej. In leta 2015 ste bili imenovani strani Združenih narodov za posebnega odposlanca za varnost na cestah. Zato se vam res zahvaljujem, da ste tukaj, saj nam boste gotovo pomagali, da se bomo znotraj Evropske unije še bolj uh, eh, zauzeli za eh, varnost na cestah in za to, da bo to vprašanje res prednostno obravnavano. Eh, varnost na cestah je dejansko prednostna naloga našega odbora že veliko let in zato sem res zadovoljna, da ste tukaj. Eh, tudi naši kolegi so prisotni, tako da bomo imeli. Sedaj razpravo o vašem delu, o tem, kako ga nameravate usmerjati in tudi katere so ovire, na, s katerimi se soočate. Dala vam bom torej besedo, ampak še predtem si bomo najprej vsi skupaj pogledali uh, film, torej m, posnetek za kampanjo, ki se imenuje 3500 življenj in to je kampanja za varnost na cestah. Hvala.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 Monsieur Todd, je vais tout de suite vous donner. Euh... Gospod Todd, kar takoj vam bom dala na voljo 10 do 15 minut, tako da nam boste povedali, kako vidite stvari, kako se razvijajo od leta 2015, katere so vaše prednostne naloge danes in potem bomo imeli razpravo. Izvolite. Merci. Hvala lepa. Gospa predsednica, draga Karima Deli gospe in gospodje evropski poslanci, gospe in gospodje, dobrodan vsem. Iskrena hvala za to povabilo na, v vaš odbor za promet in turizem, kjer bom govoril o prometu, o varnosti v prometu na cestah. To je zelo pomemben, pomembna tema, za katero se zelo zauzemam kot predsednik Mednarodne avtomobilske federacije in tudi kot eh, posebni odposlanec Združenih narodov za to vprašanje. Film, ki ste ga ravno kar videli, je bil pripravljen eh, marca meseca. Eh, pripravila ga je FIA. Prav zato za namenom osveščanja o varnosti na cesah, film ima naslov 3500 življenj in v 900 mestih v 80 državah je bil že predvajan, preveden je bil v 30 jezikov, tako da je to največja kampanja na to temo, kar jo je kadarkoli bilo v mednarodnem prostoru. In eh, cilj, eh, kot smo ga naslovili, 3500 življenj, zato ker vsakodnevno 3500 ljudi, od tega 500 otrok, umre na cestah in to eh, skupaj pomeni milijon 250 tisoč smrtnih žrtev um, na celem svetu na letni ravni in no od tega 90 odstotkov v državah v razvoju. Uh, to je um, uh, tako huda zadeva, ki tako eh, pesti življenja kot hude pandemije in podnebne spremembe. In zato smo se odločili za to eh, izredno ukrepanje na mednarodni ravni, eh, kjer smo predvideli različne ukrepe z namenom, da se rešijo življenja. Obrnili smo se na različne deležnike, vladne, nadvladne, kot je Evropska unija razne nevladne organizacije, združenja, predstavnike industrije in uh, strokovnjake s področja cestnega prometa. Nekaj glavnih smernic. Informiranje, izobraževanje in preprečevanje najprej, na to usklajevanje predpisov in njihovo eh, primerno uresničevanje, na to eh, zagotavljanje varnosti cestne infrastrukture. Vse ti trije so uh, temeljni dejavniki globalne politike za varnost na cestah, ki lahko pripelje do uh, kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih rezultatov. Če nam bo uspelo uresničiti te rezultate uh, v vseh svetovnih regijah in v vseh državah, nam bo uspelo drastično zmanjšati število uh, žrtev na cestah. Uh, in rezultat bo viden na vseh celinah. Vi eh, kot evropski poslanci lahko eh, v sodelovanju z drugimi evropskimi institucijami, torej s svetom in komisijo, k temu tudi prispevate. Um, saj ste na primerni ravni, da lahko ukrepate. In zato je odločilnega pomena vaš angažma, gospe in gospodje poslanci. In naj eh, omenim tu tri glavne točke. Eh, nameravam vam ehm, predstaviti ehm, glavne smernice dela FIE in OZN. Drugič, podal vam bom nekaj predlogov za ukrepe, ki jih lahko sprejmete na evropski ravni, zato da izboljšamo rezultate na tem področju. In tretjič, želim podati spodbudo glede uloge, ki jo lahko igra Evropska unija napram drugim državam na svetu, še zlasti državam na jugu, zato da eh, promovira varnost na cestah kot vzvod za razvoj. Um, od decembra 2009 predsedujem FIJ in ko, v, v tej ulogi želim poudariti, da vsa uh, združenja oziroma avtomobilski klubi, ki so člani FIJ, uh, eh, imajo danes eh, varnost na cestah za svoj glavni cilj. Eh, to delovanje nameravamo še bolj okrepiti in mu dati še nov zagon. Začeti nameravamo z novim razmišljanjem, delati eh, več na področju preprečevanja in zagotoviti večjo učinkovitost tega delovanja z novimi pobudami. In dve novi pobudi sta naslednji. Najprej ustanovitev eh, posvetovalne skupine na mednarodni ravni za varnost na cestah, pri kateri sodelujejo odločevalci iz področja gospodarstva, iz vladnih in nevladnih krogov in drugič eh, spodbujanje inovacij in uresničevanja konkretnih ukrepov. Eh, pripravili smo tudi delovni načrt z namenom spodbujanja varnosti na cestah ter načrt za iskanje novih virov financiranja. Eh, tudi z ustanavljanjem regionalnih centrov za varnost na cestah ter eh, centrov na nacionalnih ravneh ter uh, ukrepanja na svetovni ravni nameravamo uh, prispevati k dosegi tega cilja. Druga pobuda eh, pa uh, je kampanja na ravni High Level Panela in to je ta kampanja 3500 življenje. To kampanjo smo razvili skupaj s uh, uh, GSDK, uh, to je. Uh, um, oglaševalska družba in uh, namen imamo prispevati k osveščanju glede varnosti na cestah. To je glavni cilj. Spoštovanje cestno-prometnih predpisov, omejevanje uh, hitrosti, uh, pre, odpovedovanje uporabi telefonov med telefoniranjem in vse druge podobne dejavnosti, ki lahko prispevajo k večji varnosti. Um, in ta kampanja, kakršne še ni bilo, um, temelji tudi na um, karizmi in prepoznavnosti znanih obrazov, ki jo podpirajo. To je še zlasti pomembno za mlade, ki so glavne smrtne žrtve na cestah. In uh, zato je zelo pomembno, da se ta prizadevanja za spodbujanje varnosti na cestah razširijo na vse ravni, od svetovne na nacionalno in regionalno in navzdol. Eh, zato sem bil tudi imenovan kot posebni predstavnik Združenih narodov za varnost na cestah. Eh, Program dela je zelo ambiciozen, eh, tudi nov sklad Združenih narodov za varnost na cestah eh, je ustanovljen s tem namenom in bistvenega pomena je to, da zagotovimo večjo varnost na cestah in na vašo podporo pri tem zelo računam. Leta 2010 je bil, la, bilo najavljeno desetletje prizadevanj za varnost na cestah, zato da bi zmanjšali število smrtnih žrtev eh, na cestah na celem svetu svetu. E, pri tem ima pomembno vlogo tudi e, Komisija Združenih narodov za odnose z Evropo, ki e, želi prispevati k boljšemu dialogu na to temo v vseh državah, pa tudi pisarne Združenih narodov povsod po svetu. Veliko je treba še storiti in to je naš cilj, v Južni Ameriki, v Afriki in jugovzhodni Aziji. Torej vi, evropski poslanci, ki delate na tem področju, kaj lahko k temu prispevate? Kakšno diagnozo lahko podamo glede varnosti na cestah v Evropski uniji in kako lahko izboljšamo rezultate v Evropski uniji? Nekaj eh, podatkov eh, vam lahko povem v zvezi s tem in vem, da jih poznate. Po zadnjih evropskih statističnih podatkih o varnosti na, na cestah, ki jih je objavila Evropska komisija marca, so evropske ceste najvarnejše ceste na svetu. Dva, leta 2016 smo v Evropski uniji imeli 50 smrtnih žrtev na cestah eh, na milijon prebivalcev proti uh, preko 140 na svetovni ravni. Uh, Eh, vseeno pa je nasilna vožnja v Evropi ravno tako uh, uh, vredna neodobravanja in, in, uh, ko, kot drugot po svetu. Vsekakor pa so kampanje, ki smo jih tukaj že vodili, pripeljale do bistvenih pomembnih rezultatov. Uh, tako da smo že dosegli precej uh, nizek, eh, nizko število žrtev. Eh, zelo težko je to številko še zmanjšati. Vidimo, da ta številka ostaja približno enaka v vseh državah članicah. In od leta 2014 naprej eh, beležimo znatno zmanjševanje smrtnih žrtev v višini približno dveh odstotkov glede na to, da se promet na cestah vendarle povečuje, pa uh, moramo uh, to upoštevati in se zavedamo, da bo zelo težko uh, doseči strateški cilj za polovico zmanjšati uh, smrtne žrtve na cestah v obdobju 2010 do 2020, pa čeprav nam je v Evropski uniji uspelo obveno znižati število smrtnih žrtev na cestah in se je Evropska unija zato tudi zauzela s podpisom sporazuma Ula Veleti na Malti lansko leto. Uh, 28 eh, ministrov za promet in komisarka Violeta Bulc je bilo prisotnih pri podpisu te izjave. Um, še nekaj. Uh, Eh, še vedno obstaja zelo veliko razlik znotraj Evropske unije med severnimi državami, kot je Švedska ali med Nizozemsko in Združenim kraljestvom, kjer je število smrti na cestah najnižje v Evropi, 30 na milijon prebivalcev. Torej, To stanje je precej različno od stanja v državah vzhodne Evrope, eh, ki niso še dosegle um, takšnega standarda. Zlasti Bolgarija in Romunija, uh, kjer je število smrtnih žrtev 80 na milijon prebivalcev. Um, ob teh podatkih mislim, Eh, se morate vi, evropski poslanci, zauzeti za to, da boste vaša prizadevanja še povečali. In zato se pripravlja tudi pregled splošne uredbe o uh, vozilih in uh, cestnem prometu. Zelo pomembna je ta uredba in kolikor vem, je bila časovnica za pregled te uredbe že večkrat spremenjena in predstavljena, ampak um, tehnično uh, Ehm, delo strokovnjakov in pravnikov pri pripravi tega besedila je bistvenega pomena in zato ustrajam na tem, da je treba določiti ehm, in se držati zastavljene časovnice. E, ta bitka za varnost na cestah je hkrati tudi e, bitka s časom. V eni uri na cestah po svetu izgubi življenje skoraj 150 ljudi in zato e, čas pritiska na nas. Pozdravljam pa prizadevanja, ki so bila eh, že uresničena, naprimer novo evropsko dovoljenje, ki velja od januarja 2014 in zahteva um, bolj stroge pogoje za dostop eh, in vožnjo um, ehm, visokocilindrskih avtomobilov se strani mladih voznikov. Um, na to eh, nekaznova, večja prizadevanja na področju kaznovanja eh, prekrškov v cestnem prometu, ki se storijo v tuji državi. Od aprila 2014 eh, tudi mm, zmanjšanje nesreč zaradi tehničnih napak in na to še sistem skupne evropske klicne številke 112 eh, za klic v primeru nesreče. Eh, gotovo bodo ukrepi, ki bodo začeli veljati marca 2018, prispevali k reševanju veliko življenj. Na to Eh, usposabljanje poklicnih voznikov, pregled eh, direktive o varnosti prometne infrastrukture, evropski sistem o inteligentnih eh, prometnih sistemih, na to raziskovalci EU raziskave na področju EU Safety Cube in uh, druge podobne pobude uh, dopolnjujejo politike na tem področju. In še Omenil bi uh, delovni dokument, uh, reševanje življenj, uh, povečanje varnosti na cestah, uh, poročilo, ki ga je pripravil vaš odličen poročevalec gospod Koh, tudi sam strokovnjak za področje cestnega prometa. Vse to uh, gre v pravo smer. Uh, v pravo smer zaradi povečevanja uh, varnostnih predpisov za vozila. Uh, Pa še vprašanje novih tehnologij, ki lahko prispevajo k večji varnosti vozil. To je bistven element in um, tehnični napredek je gotovo treba izkoristiti, kjer se le da. Ugotoviti pa moramo, da žal uh, uporaba novih tehnologij v prometu povzroča tudi nevarnosti. Naprimer, uporaba telefona med vožnjo, ki ima. Uh, smrtne posledice in zaradi tega moramo, si moramo še bolj prizadevati za preprečevanje uporabe telefona in kaznovanje. In isto velja za uporabo mobilnega telefona, ki ga uporabljajo pešci in kolesarji, saj je to zelo nevarno, e, še zlasti za e, tiste udeležence v cestnem prometu, ki e, se so udeleženi v urbanem okolju. In ne nazadnje, um, uporaba novih tehnologij v novih vozilih in visoka tehnologija uh, kljub vsem prednostim, ki jih prinaša, ne bo mogla nikoli nadomestiti človeškega faktorja, ki bo še vedno uh, glavni element uh, za varnost na cestah. In zaradi tega je to, tudi prednostna usmeritev delovanja avtomobilskih klubov. Evropski člani, torej člani regije ena znotraj FIE, eh, Lorian Creed, naprimer, ki jih predstavlja, so eh, vam na razpolago za eh, dodatna, dodatne pogovore in dodatno poglobitev teh vprašanj. E, tako, to, so, to je bila moja uvodna predstavitev. Še enkrat najlepša hvala za vašo povabilo in za povabilo se strani evropskih institucij. Naj še to povem. Evropska unija, ki je uh, vodilna regija na svetu, kar zadeva varnost na cestah, lahko zelo veliko naredi, da pomaga državam v razvoju in tistim državam, ki jih smrtnost na cestah najbolj uh, pesti. Uh, Namreč, če imamo v Evropski uniji 50 smrtnih e, žrtev na cestah e, na milijon prebivalcev, pa se moramo zavedati, da je naprimer v drugih državah, v Alžiriji ali v Vietnamu, od 250 pa do 270 smrtnih žrtev na milijon prebivalcev. Največ med njimi pa je vedno mladih. Za mlade med 15 in 29 letom. E, je, eh, je promet glavni razlog za eh, smrt. In eh, prometne nesreče so osmi najpogostejši razlog za smrt vseh ljudi na svetovni ravni. In zato je zelo pomembno, da um, spodbujemo programe uh, osveščanja uh, na vseh ravneh, v šolah in drugot. Na ta način boste prispevali k boljšemu stanju pri vas, ampak tudi globalno v, v več državah. Prepričan sem, da je uh, to področje področje, kjer so potrebna močna prizadevanja. Številke nam o tem zelo veliko povejo. Številke nam ne povejo samo, kolikšna je stopnja razvoja določene države, ampak nam eh, pomagajo, da je lahko to tudi vzvod za izboljšanje situacije v prihodnosti. In zato vam še nekaj predlagam. da upoštevamo indeks uh, razvoja človeštva, uh, ki ga je uvedel un ki ga je uvedla agencija eh, Organizacija Združenih narodov in ki upošteva številne dejavnike. In eh, ta indeks eh, bi lahko dopolnili tudi z upoštevanjem Um, um, številk se področja cestnega prometa. To bo lahko dodatna spodbuda za te države, da bodo še več uh, ulagale v uresničevanje um, teh ciljev. Pa še visoki komisar za um, človekove pravice znotraj Združenih narodov je jasno povedal, da moramo storiti vse, kar je v naši moči, da zagotovimo eh, večjo varnost na cestah, saj je tudi to pravica. Hvala lepa za vašo pozornost. Gospod Todd, hvala za ta vaš uvod. Mm, ki nas je zelo nagovoril, nas kot eh, poslanke in poslance. Veliko stvari smo izvedeli. Treba je prevzeti odgovornost, to je ključnega pomena. Mi smo nekako zgledni, ko gre za primerjavo z drugimi deli sveta, ampak eh, vseeno moramo eh, oblikovati politike na področju varnosti v prometu. Kajti tudi znotraj EU med državami obstajajo velike razlike. Gospod Todd, eh, mislim, da je to res neverjetno. Ne vem, zakaj Evropska unija ni o tem razmišljala tako kot Združeni narodi. Cestna varnost bi morala postati nov eh, kazalnik. To bi morali upoštevati eh, v Evropi imamo različne države, različne indekse, ki merijo uh, blaginjo ljudi uh, v stilu socialne kohezije in uh, drugih zadev, ampak tukaj bi morali vključiti tudi cestno varnost, varnost v prometu. Morali bi meriti ne samo kako. Uh, se povečuje gospodarska rast, ampak tudi rast blaginje. In tukaj ne gre samo za gospodarska vprašanja, ekonomska vprašanja, ampak tudi za filozofska vprašanja. Ceste morajo postati bolj varne, ampak ceste morajo biti tudi kraj, kjer bomo lahko živeli. Zdaj bomo začeli z razpravo. Najprej bodo spregovorili koordinatorji, najprej v imenu ELS-a, gospod Wim van de Kamp. Ehm, Hvala, gospod predsednica. Eh, verjetno bo naš poročevalec Dieter Koh dobil besedo takoj za mano. Vprašanje je jasno. Eh, počakal bom, da eh, gospod. Todd najde tolmačenje v francoščino. To se nahaja na kanalu 3. Eh, eh, mogoče lahko to poslušate tudi v kakšnem drugem jeziku, ampak eh, mislim, da vam bo v francoščini najlažje. Mais bien sûr, euh, monsieur Van Dalen. Ste povezani, ste na pravem kanalu? Dobro. Gospa predsednica, hvala za besedo. Mm. Vedno sem bil navdušen nad povezavo med eh, FIO, organizacijo avtomobilskih združenj in pa uh, posebnim odposlancem Združenih narodov za cestno varnost. Gospod uh, Todd uh, ve, kaj je to hitrost, prav tako uh, se tega vprašanja zavedam sam, vem, kakšne nevarnosti so s tem povezane. In Vem, da smo vsi zelo ranljivi na cestah. Včasih je to posledica našega lastnega ravnanja. No, ampak imam nekaj vprašanj za gospoda Toda. Prvo vprašanje je, kako je mogoče, da je to socialno vprašanje ostalo izven uh, agende toliko časa. Uh, milijon 250 tisoč žrtev na leto je povezanih eh, eh, s prometom. Vemo, da imamo tudi eh, druge katastrofe, kot je vojna v Siriji ali pa potres v Mehiki. Tem vprašanjem namenjamo dovolj pozornosti, varnosti v prometu pa ne. In včasih imamo vtis, eh, eh, da eh, lahko hitro vozimo po cestah, dobro se počutimo, ampak mm, morali bi upoštevati vse predpise. Poleg tega obstajajo razlike med podeželjem in mesti. Imamo tudi državo, kot je Kanada, kjer ni veliko nesreč na cestah, prav tako Avstralija in Nova Zelandija. Evropa pa je nekje uh, v povprečju. Eh, v Rusiji pa se sploh ne ukvarjajo dovolj s tem vprašanjem. Pomembno je usposabljanje in ozaveščanje. Imamo direktivo o um, vozniških dovoljenjih. In treba bi bilo komisijo vprašati, ali je tukaj prišlo do kakšnih novosti. Kot sem rekel, pomembno je tudi izobraževanje in usposabljanje. V šolah bi morali govoriti o eh, tem. E, učenci se zdaj veliko učijo o razlikah med spoloma v skupnosti LGBTI in tako naprej. O tem so dobro ozaveščeni, ampak ali jih ozaveščamo tudi o varnosti na cesti? Kakšno je vaše mnenje o tem? Potem pa še prispevek zasebnih podjetij. To me zanima. Imamo tudi avtomobilske klube. Eh, to morajo biti socialno odgovorna podjetja. Zanima me, kaj se v resnici dogaja. Ali eh, tudi v praksi prevzemajo odgovornost. Pa še tehnične inovacije. Naši kolegi zeleni so nasprotovali e-klicu, eh, ki ste ga omenili tudi vi. Ali ste bili tudi vi proti, gospa predsednica? Spominjam se tega, zeleni, zelenim e-klic ni bil všeč. In kakšen je učinek e-klica, razen tega, da se eh, kršijo, krši varstvo podatkov? Številne Evropejce skrbi, da avtomatizirana vozila ne spoštujejo dovolj ranljivih skupin prebivalcev. Hvala. Hvala, gospa predsednica. Tudi v imenu moje skupine in pa v moj, mojem imenu vas lepo pozdravljam tu v Bruslu, gospod Tot. Hvala, da ste prišli in hvala, da vas lahko tu pozdravimo um, tudi kot predstavnika uh, kampanje, ki jo zagovarjamo tudi sami. Torej, milijon 250 tisoč ljudi vsako leto umre v cestnem prometu. To je 3500 na dan, od tega 500 otrok. To so številke, ki so res uh, grozne. Pa to ne govorim samo zato, ker sem oče dveh otrok, ampak tudi zato, ker moramo vedeti, da je vsaka smrt, smrt preveč. Zato moramo tudi pohvalno omeniti, da je Evropska unija v presej v primerjavi z eh, časom pred 30 ali 40 leti storila precejšen korak naprej. Širite Evropske unije in tudi eh, povezovanje v Evropski uniji je, po mojem mnenju, pripomoglo k temu, da je danes manj žrtev v prometu. Tako, sem, tako se sam menim. Ampak to je pot, eh, ki še traja, nismo še na koncu. In na koncu bomo šele takrat, ko, bo, eh, ko ne bo več mrtvih v cestnem prometu. Oziroma v prometu. Pred leti so bili ti koraki kar veliki, zdaj pa so vedno manjši. In nekako kar prihajamo eh, v stagnacijo če želimo industrializacijo 4.0 izvesti tudi v praksi, bo treba poskrbeti tudi za to, da bo žrtev cestnem prometu manj. Gospod Juncker v svojem velikem načrtu žal tega sploh ni omenjal. V bistvu gre celo za to, da so bili zaradi boljše zakonodaje, za načela, zaradi načela boljše zakonodaje, določeni predlogi na tem področju celo umaknjeni iz obravnave. Žal. Ampak vseeno eh, je dobro, da vsaj mi ostajamo aktivni in tu izpostavljamo težave. Bi bilo pa zelo dobro, če bi lahko tu uporabili nove tehnologije. Kolega, oziroma skupaj s kolegom smo eh, pred nekaj časa lahko v praksi preizkusila nove tehnološke rešitve, kot so novi zavorni sistemi ali pa naprimer uporaba ličnih kamer, ki v avtomobilih omogočajo odpravo mrtvega kota, ogledala naprimer in tako naprej. In to je super. Pred tremi tedni sem bil na IAA, na mednarodni avtomobilski razstavi v Frankfurtu in tudi tam smo videli, da precej avtomobilskih vzajacev svoja stranska ogledala oziroma ogledala, vzratno ogledala, da domešča s kamerami. Vse to kaže na to, da je tehnologija napredovala in da jo moramo mi izkoristiti. Sploh gre za avtonomno in povezano vožnjo, bo to vedno bolj pomembno. To mora postati del serijske opreme in tudi s tem bomo pripomogli k temu, da v prihodnje ne bo več toliko žrtev na cestah. Hvala. Merci, Hvala, gospod Ertug. Gospod Zile, izvolite. Hvala, gospod predsednica. Dobrodošli, gospod eh, Todd. Eh, zelo zanimive so stvari, ki smo jih slišali od vas in mislim, da je tudi eh, tale razprava v odboru za transport in turizem zelo pomembna. Mi uh, smo uh, zakonodajalci in ukvarjamo se tudi s, uh, s tem, kaj je na novih trgih, ukvarjamo se tudi z varnostjo na cesti. In ne bom se toliko spuščal v situacijo v Afriki, Latinske Ameriki in ki drugi po svetu. To lahko naredite vi, ki ste posebni odposlanec Združenih narodov. Mi eh, tam stvari ne moremo spreminjati, lahko pa razmislimo o tem, kaj je treba izboljšati v EU. Moje prvo vprašanje je, ali se je izboljšala mobilnost v Evropski uniji na cestah, ali se tukaj eh, dogajajo spremembe. Ljudje zahtevajo več mobilnosti, ali to pomeni tudi več enot na cestah, več eh, vozil. Ali si lahko predstavljamo tudi več mobilnosti z manj vozili? Mm, Potem pa še naslednja tema. Opisali ste nekaj ukrepov, kaj bi lahko naredili. E, treba je prilagoditi navade vseh, ki so udeleženi v prometu. In e, tukaj bi lahko kaj naredili. Potem druga stvar, ali potrebujemo več investicij v varnost na cesti oziroma v samo infrastrukturo. Tretja stvar e, je tehnologija ne gre tukaj samo za eh, Formula 1, ampak gre za vse, ki razvijajo nove tehnologije eh, v vozilih, potem pa še politike na ravni lokalnih skupnosti, občin, pa seveda tudi na ravni EU. Eh, če pogledamo te štiri skupine, te štiri točke, ki sem jih omenil, me zanima, mm, kako bi jih vi razporedili prednostno, katera se vam zdi najpomembnejša. Pa še nekaj ali lahko poveste tri stvari, ki bi jih morali izboljšati v korist varnosti na cesti v Evropski uniji v naslednjih letih. Kaj bi morali narediti, kakšne glavne ukrepe bi morali izvesti na ravni Evropske unije, ne lokalnih skupnosti, ampak Evropske unije. Hvala, gospod Zile. Že v teh treh prispevkih smo slišali veliko vprašanj. In besedo bom takoj dala gospodu Todu, da nam poda nekaj odgovorov na vsa ta vprašanja. Res veliko vprašanj ste zastavili. Ampak gospod Van de Kamp, ki je prvi spregovoril, je že odšel, ne vidim ga več. Gospoda Van de Kampa ni v dvorani? A, da, samo presedel se je non <coughs> ça va, je, je, suis, je suis rassuré. Alors... Dobro. No, in nekaj za uvod eh, v zvezi z vašimi uh, skrbmi. Sem posebni odposlanec Združenih narodov in predsednik eh, FIE. Oboje v eni osebi. In Eh, ti dve funkciji sta posem eh, združljivi, s tem se boste strinjali tudi vi. Naj vam razložim, kaj je FIA. To je mednarodno avtomobilsko združenje in eh, naloge so dvojne. Po eni strani oblikujemo regulativo in zakonodajo na mednarodni ravni za športna vozila. Glavna prednost tukaj je varnost in na nas lahko gledate tudi kot na nek laboratorij, kjer se ukvarjamo eh, z varnostjo. Že tri ali štiri desetletja se število žrtev v avtomobilskem športu zmanjšuje. Eh, torej, naš cilj, eh, ne glede na to, ali gre za uh, šport ali za uh, situacijo na cesti, torej, naš cilj je nič žrtev. Pri avtomobilskih eh, športih eh, delamo predvsem na varni upremi. In seveda ima to lahko posledice tudi za eh, situacijo v prometu, situacijo na cestah. Potem v okviru FIE se ukvarjamo poleg športa tudi z mobilnostjo. In vloga tega vidika je, da eh, življenje na cesti postane bolj udobno in varno. Okolje in varnost na cesti sta tukaj dve prioriteti. In eh, tukaj prihaja tudi do povezave z varnostjo na cesti, eh, s katero se ukvarjamo v okviru Združenih narodov. Varnost na cesti je bila vključena tudi v cilje trajnostnega razvoja. Eh, cilj 3.6 eh, je razdeljen eh, oziroma ima več točk. Od, eden od ciljev je tudi, da se zmanjšajo smrtne žrtve za polovico do leta 2020. Ehm, člen 11.2 pa govori o večji varnosti za državljane. Mm. Govorili ste tudi o socialni agendi. Mm, pri socialni agendi je treba upoštevati, da je vsak državljan tudi uporabnik ceste in prometa. Eh, lahko samo obžalujemo, da je prišlo do potresa v Mehiki eh, ali pa da so se zgodili orkani na karibskih otokih. Eh, potres je terjal več sto žrtev, eh, orkani nekaj čez 50 ampak moramo se zavedati tudi, da 3500 ljudi, od tega 500 otrok, umre na cestah vsak dan. Ne smemo govoriti eh, samo o smrtnih žrtvah, eh, tukaj treba upoštevati tudi vse ranjene in poškodovane. Nekateri nosijo posledice celo življenje, poleg tega um, so s tem povezane posledice za njihove družine, za njihove delodajalce, za celotno družbo. Govorili ste tudi o varnosti v, cest, v cestnem prometu v številnih državah. Seveda lahko samo pohvalim varnost v prometu v Kanadi. Ruska federacija je eh, tudi aktivna. V Moskvi smo leta 2010 začeli z desetletjem varnosti na cesti. Torej, tudi njihova vlada se ukvarja s tem problemom, ampak eh, tam jih seveda čaka še zelo veliko dela. Eh, pomembno pri tem je izobraževanje, pomembno je ozaveščanje. Treba je mladim v šolah govoriti o tem, da se bodo naučili ne samo jezikov, ampak eh, tudi nekaj o cestni varnosti. treba je doseči napredek na teh področjih. In nujno je, da se varnost v prometu in pa obnašanje voznikov tudi vključi v šolske programe. Na vseh nivojih eh, bi bilo treba govoriti o tem, treba je usposobiti tudi kolesarje, motoriste, voznike, zato da bo njihovo vedenje na cesti primerno. 80 odstotkov oziroma 90 odstotkov nesreč na cestah se zgodi eh, v eh, državah v razvoju, torej tam si vozniško dovoljenje kar kupijo, nobenih preverjanj ni. In zato je zelo pomembno, da eh, Evropska komisija tudi močno lobira in da spremlja tudi druge države za to, da uh, si človek vedno zasluži vozniško dovoljenje, ne da ga je možno kupiti. Potem zasebna podjetja in klubi, o tem ste govorili in tukaj se povsem strinjam z vami. Njihova vloga je, da uporabnike eh, ceste spremljajo. Sam se zelo trudim za to, da bi uh, pospešil ta prispevek na dnevni ravni strani podjetij in klubov. Stvari so tukaj kar spodbudne in zahvaljujem se predsednici, da mi je dala priložnost, da o tem spregovorim z vami. Vse to kaže na to, da je zanimanje za varnost v prometu vse večje. Prejšnji teden sem bil v Delhiju v okviru Svetovnega ekonomskega foruma. Ta je prvič eh, sprožil tudi razpravo o varnosti v prometu. Eh, danes popovdne grem v Washington, kjer bo Svetovna banka predstavila svoje delo na področju varnosti v prometu. Mm, interes za to temo torej raste. Veliko je tehničnih inovacij. In lahko smo samo zadovoljni, da je tako, da prihaja do tehničnega razvoja vozil. Tu imamo tudi e-klic, potem avtonomna vozila, ki tudi dosegajo napredek v razvitih državah, pa tudi že v državah eh, v razvoju. V državah v razvoju imajo sicer bistven zaostanek, zaostajajo Eh, kar nekaj desetletij, ampak eh, stvari se ne bodo izboljšale samo po zaslugi avtonomnih vozil. Eh, zdaj pa vprašanje gospoda Ertoga. Evropska unija že 40-50 let dosega napredek. V Franciji je leta 60 bilo trikrat več eh, žrtev kot zdaj, čeprav je vozil na cesti zdaj bistveno več. 25 eh, eh, tisoč 500 žrtev je bilo na francoskih cestah v zadnjem času. Potem imamo tudi avtomatsko zaviranje. Eh, elektronska oprema, ki je danes nujna za nova vozila v Evropi, v Franciji in pa tudi v nekaterih drugih eh, državah. Eh, zdaj pravzaprav sploh nam ni treba več poznati vseh teh zadev in teh naprav in mislim, da bi morali proizvajalci bolje informirati svoje uh, stranke v zvezi s tem, eh, kaj eh, jim je na razpolago v samih vozilih in eh, motorjih. Potem, gospod Zile, vi ste govorili o situaciji v Evropi. Ta se je zelo izboljšala in lahko Evropski uniji čestitamo za to. Državam članicam je treba čestitati za vas napredek, ki so ga dosegle. Eh, imamo pa seveda tudi tukaj boljše in slabše učence, tudi znotraj EU. In eh, treba bi bilo doseči to, da bodo slabši učenci v EU bolj resno vzeli varnost na cesti. Potem vprašanje mobilnosti v Evropski uniji. To vprašanje se zdaj eh, zelo razvija. Na trg prihajajo električna vozila, ne samo avtonomna vozila to je eh, zelo pomemben napredek, eh, predvsem za mesta. Ehm, dostop do avtomobilov je tudi eh, drugačen kot v preteklosti. Zdaj si avtomobile ljudje tudi delijo in to vsekakor prispeva k zmanjšanju prometa. Potem, kar se tiče infrastrukture, vem, da je veliko projektov ki se eh, trenutno pripravljajo, treba jih je spodbujati. In če me boste vprašali, kateri so trije glavni ukrepi, vam bom na to odgovoril kasneje. Eh, predsedujoča prekinja, veliko zamude že imamo, tako da moramo sprejeti nova vprašanja. Tri eh, glavne ukrepe na ravni Evropske unije za spodbujanje cestne varnosti pa boste povedali potem. Zdaj bomo nadaljevali. Besedo bo dobil najprej gospod Telička in potem gospa uh, Kilonen. Gospod Telička, izvolite. Uh, vem, gospod uh, Todd, da ste najbrž naveličani uh, tega, ko vam ljudje vse čas čestitajo za vaše športne dosežke uh, in pa tudi za vaše trenutno delo. Ne glede na to, kaj delamo, ali je naše delo zakonodajno ali nezakonodajno, eh, nimamo veliko priložnosti, da bi se pogovorili s človekom, ki ima toliko izkušenj kot vi. Veliko vprašanj je že bilo zastavljenih in eh, tudi sam sem želel postaviti vprašanje v zvezi s tremi ukrepi. Kaj točno bi lahko mi naredili na evropski ravni, ko gre za norme oziroma nezakonodajne ukrepe? Ali nam lahko Eh, imenujete tri ključna vprašanja, na katera bi se morali usredotočiti v prihodnje. To bi bilo zelo koristno za nas. Omenili ste tudi ehm, eh, panel na visoki ravni glede varnosti v prometu. Eh, želel bi si, da bi v prihodnosti situacija bila drugačna, da ne bi samo občasno prihajalo do takšnih priložnosti in takih dogodkov. Zanima me, ali lahko stopimo v stik s tem panelom, eh, to bi bilo tudi za nas zelo koristno. Potem eh, trije glavni eh, ukrepi, mogoče direktiva o varnosti v prometu. Revizija te direktive je potrebna, kajti gre za ključni instrument, ki ga imamo na voljo. Potem ste govorili tudi o infrastrukturi. Mi se veliko na evropski ravni osredotočamo na eh, predvsem okolju prijazna prometna sredstva, ampak mislim pa, da pozabljamo tudi na eh, varnostno dimenzijo. To pa je pogosto odvisno tudi od cest in infrastrukture. V določenih državah infrastruktura ni dovolj razvita. Eh, to je posledica tudi vse gostejšega prometa, ki poteka po tej infrastrukturi, predvsem skozi mesta kako bi vi eh, opredelili torej tri pomembne ukrepe. Vem, da izvajate kampanjo, ki je zelo pomembna, po drugi strani pa so pomembni tudi regulativni ukrepi. Eh, kaj bi naredilo eh, največjo razliko ali je treba izboljšati infrastrukturo ali vozila, kakšne morajo biti prioritete, kakšne morajo biti prioritete, na naši strani. Kaj vi, vi, kaj vi menite o tem? Hvala, uh, gospa Kilonen, izvolite. You, hvala, gospa predsednica, hvala, gospod Tod. Zelo se spreminja tudi pristop eh, ljudi in to v samo nekaj letih se lahko uh, Eh, stvari bistveno spremenijo, kako bi morali ozavestiti mlade, tudi otroke in pa starejše. Imamo ljudi v srednjih letih in starejše, eh, pri katerih mora biti kampanja drugačna kot ozaveščanje mladih. Eh, medijske kampanje, televizijske kampanje se uporabljajo v državah članicah, v Včasih so bile te kampanje kar dobre in zanima me, ali bi eh, morali pripraviti več takih televizijskih kampanj in pa ozaveščanja v šolah. Eh, imamo tudi mednarodni dan eh, deklet, eh, to je danes in eh, zato bi gospodu Van de Kampu povedala, da ne sme primerjati ozaveščanja na področju spolov uh, in tega omalovaževati v primerjavi z ozaveščanjem uh, v prometu. Uh, obe temi sta zelo pomembni, to sem želela izpostaviti. Hvala. Hvala lepa, gospa Kilonen. Zdaj pa dobi besedo gospod Kramer. Hvala, gospa predsednica. Hvala tudi vam, gospod Tot, za vaš prispevek. Predvsej govorimo o teoretskih zadevah, ampak ko gre za praktično izvajanje le tega, pa si, se vsi nekako obotavljamo. Praktičen primer. Tu v Bruslu, na primer, je treba vsako enosmerno ulico, ki je dvosmerna za kolesarje, posebej označiti. Če bi to odpravili in imeli splošno veljavno pravilo, da lahko kolesarje vozijo dvosmerno po vsaki ulici, bi bilo to veliko bolje prihajam iz Berlina in če bi naprimer v mestih nasplošno veljala eh, omejitev 30 km na uro, bi to bilo veliko bolje za vse, za voznike, za kolesarje, za pešce in pri hitrosti 30 km na uro umre samo 10 odstotkov odrežencev nesreči, pri 50 na uro pa več kot 80 odstotkov. To je treba vedeti. Stvari se izboljšujejo v praksi države se razlikujejo med seboj, mesta se razlikujejo med seboj, ko gre za hitrost na cestah oziroma hitrost, eh, pardon, omejitve hitrosti na cestah. In mislim, da zakonodajne rešitve, ki jih potem ne eh, izvajamo, niso smiselne. Potem so tu še subvencije dizelskega goriva. V Nemčiji, pa tudi verjetno v Franciji, gre za subvencijo 18 centov na liter dizelskega goriva. To pa se vedno bolj povečuje. To pa so subvencije namenjene samo voznikom in ne vsem ostalim udeležencem v prometu. Na cestah je vedno več velikih avtomobilov, SUV-jev, in ti so nevarni ne samo za uh, okolje, ampak tudi za ostale udeležence prometa, kolesarje, pešce in ostale, ki so, ker pač vozniki teh avtomobilov enostavno ne vidijo ostalih udeležitev v prometu. V preteklosti smo imeli tudi na mizi predlog za, evropski, za evropsko vozniško dovoljenje, ki bi zajemalo tudi preizkus vida, ki bi bil priznan v vseh državah članicah Evropske unije. Skupina ELS je bila proti temu. Zakaj? Žal, ne vem. Jaz sem svoje vozniško dovoljenje opravil, naprimer pri 18 letih, takrat nisem eh, nosil očal, danes pa jih, pa moje vozniško dovoljenje še vedno velja. In mislim, da bi bilo treba izvajati pregled vida vsakih nekaj let v celotni Evropski uniji. Er- mislim, da so tu številna področja, ki bi jih lahko izboljšali. Zelo dobro se mi zdi, da ste dejali, da je treba zagotoviti spoštovanje prometnih pravil, tudi če ste tujec v neki državi. Ne morete kar tako kršiti pravil tam. Naprimer, obstajajo diplomati, ki so v Berlini ubili, to torej je povozili kolesarja zaradi prehitre hitrosti in eh, so bili oproščeni. Samo zato, ker so diplomati. Tudi diplomati morajo spoštovati pravila v državi, kjer živi. Hvala. Še, še zadnja stvar. 400 tisoč mrtvih je vsako leto na evropskih cestah zaradi dušikovih oksidov in zaradi prašnih delcev. Tudi to je treba upoštevati. Cilj eh, nič emisij oziroma nič mrtvih do leta 2050 je dober, ampak je treba še bolj, eh, torej napraviti še bolj ambiciozno. Hvala. Merci, monsieur Kramer. Ce serait bien que vous respectiez vos... Hvala, gospod Kramer, ampak veste, dobro bi bilo, če bi spoštovali čas za govor, ki ga imate, saj so še drugi kolegi, ki želijo spregovoriti. Gospod Lundgren, izvolite. Ok, ja se veliko menite, a to. Najlepša hvala. Tudi jaz bi gospoda Tota še enkrat pozdravil. Srečala sva se že, ampak ne ste pozabili. Večina ljudi vas verjetno še pozna iz časov, ko ste bili vodja ekipe Ferrari v Formuli 1. Ampak meni ste znani kot nekdo, ki je končno po 15 letih pripeljal naslov uh, svetovnega prvaka med uh, eh, konstruktori nazaj k Ferrariju. V 80-ih letih sem bil tudi velik nadušenec nad Relijem in takrat sem v srečo na švedskem uh, na eni od tekem. Kakorkoli. Izkušnje kažejo, da so varnostni pasovi v avtomobilih izjemno pomembni in sprašujem vas, uh, Kaj menite, kako naj avtomobilske proizvajalce prisilimo k temu, da eh, izboljšajo tudi ta vidik avtomobilov? Da bi tudi v avtomobilih razredu A, B in pa C izboljšali sistem varnostnih pasov. Tudi to bi pripomoglo k prometni varnosti, kaj ne? Trankomiteen sem Amber. Pred poletnimi počitnicami sem izpostavil, da sem edini, ki vozi električni avtomobil. Vsi ostali tu samo govorijo o tem, kako pomembno je, da ljudje kupujejo električne avtomobile, ampak nihče razen mene v odboru za promet nima in ne vozi električnega avtomobila. Mislim, da en kolega, ki ima Segway, je še najbliže temu, ampak mislim, da moramo mi kot politiki dajati zgled ostalim in tudi mi moramo uporabljati, eh, ali predvsem mi moramo uporabljati električne avtomobile. Samo tako bomo lahko upali na kakšno spremembo med prebivalstvom. Sam živim na podeželju in tudi tam lahko električni avto zelo dobro uporabljam. Torej, zdaj pa vprašanje za vas, gospod Tot. Kako lahko prisilimo avtomobilsko industrijo, da svoje izkušnje v večji meri uporabiti tudi pri proizvodnji avtomobilov. Hvala. Eh, hvala lepa koordinatorjem. Zdaj pa bom dala besedo še kolegom. Samo minuto časa imate na voljo, ker imamo res mm, veliko zamudo in tu bom nepopustljiva. Gospod Koh. Najlepša hvala za besedo. Hvala, um, predsednica. Gospod Žan Tot, veliko čast mi je, da, da vas lahko danes tu pozdravim. V svojem prispevku ste govorili res iz srca in vsem je jasno, da gre za pobude na regionalni, nacionalni, evropski in globalni ravni, ki jih moramo še okrepiti. Jutri bomo glasovali o mojem poročilu glede varnosti cestnem prometu in želim si, da bi uh, v avtomobilih bili obvezno ograjeni sistemi, kot so sistem za prepoznavanje pešcev, sistem za avtomatsko zaviranje, sistem za zaščito najbolj občutljivih eh, udeležencev v cestnem prometu. Kako vi gledate na te sisteme? Ali obstaja kakšna dodana vrednost te sistemu, po vašem mnenju, in kako je s tem na globalni ravni? Vsekakor je treba zahtevati, kar zadeva cestni promet, da pride do vse življenjskega učenja o tem, in da izboljšamo tudi našo mobilnost, predvsem v mestih Evrope. Kako naj nadaljujemo s tem pristopom, če pa opažamo, da je prometa v mestih vedno več? Želimo tudi veliko uspeha tudi pri prihodnih eh, volitvah oziroma prihodnem glasovanju za novega predsednika FIE. Upam, da boste dobili tretji mandat. Hvala, gospa Jara Sender. Hvala, predsednica. Tudi jaz se vam zahvaljujem za vse informacije. Rada bi vas vprašala, glede na to, da pravite, da je Evropska unija najboljši učenec na tem področju, to, kako lahko dodano vrednost tega, kar počnemo tukaj, prenesemo v tretje države. Sama se ukvarjam z Magrebom in uh, zanima me, kako ta kampanja, ki ste jo pripravili, lahko eh, tu pomaga, kaj se dogaja v velikih mestih, kaj se dogaja z avtomobili, ki jih mi v bistvu izvažamo iz severa na jug in potem se puščajo nekje v puščavi in drugot in kaj se dogaja s tem. In zanima me, torej, ali te države tudi sodelujo v vaši kampanji in še zlasti me zanima za mlade. Uh, Eh, recimo v južnih državah vidimo, kako mladi sicer eh, se udeležujejo v velikem številu v prometu, vozijo se na motorjih in če že imajo čelade, te čelade niso več primirne za zagotavljanje varnosti. Tako da predvsem za mlade v državah na jugu, eh, kako naj to kampanjo tja razširimo. Hvala, gospod Del Monte. Hvala. Hvala lepa za vašo predstavitev. Tudi jaz bi imela nekaj vprašanj in sicer predvsem v zvezi z eh, eh tekmami relija. Eh, E, to me zelo skrbi, zato ker zelo pogosto se poroča o nesrečah, v katerih so udeleženi gledalci, e, ki stojijo v bližini ovinkov. E, predvsem tudi za zagotavljanje varnosti v takih dogodkih, ki ga pogosto zagotavljajo prostovoljci, se sprašujem, kako je s tem. Potem promet na otokih, kjer se veliko avtov. Um, od, najema. Eh, tudi tam je veliko nesrečen, kaj se lahko tukaj naredi. Potem, kar zadeva eh, težka vozila in nov sistem platuninga, torej tega, da kamioni vozijo v dolgi koloni, ehm, kaj lahko poveste o tem. In za konec, eh, če uporabimo avtobilski izraz Alpi Stop, Kaj lahko poveste o tem in če bi to bilo obvezno, bi gotovo lahko veliko prispevali k osveščanju in varnosti? Gospod Vandalen. Eh, ik kom uit Nederland. Hvala, gospod Todd. Hvala, da ste prišli sem. Sam prihajam iz Nizozemske. In Pri nas je skoraj da že ne mogoče znižati število smrtnih žrtev v prometu. Seveda obstajajo žrtve in um, vedno bolj pogosto so to žrtve, do katerih pride zaradi uporabe socialnih omrežij med vožnjo. Pri nas Prav tako prodajamo in upravljamo ogromno elektronskih oziroma pravno, električnih avto, motorjev, skuterjev, vsega ostalega in tudi zaradi tega prihaja do smrtnih žrtev. Toliko za ovod. Kar zadeva kampanjo OZN, bi povedal, da se mi zdi zanimiva. Deset točk ste navedli, ampak mi želimo to imeti samo tri točke, tri glavne kategorije. Zanima me, katere tri kategorije so najpomembnejše po vašem mnenju, ko gre za zniževanje števila smrtnih žrtev? Hvala. Hvala, gospa Lukašenska, izvolite. Najlepša hvala. Žal mi je, da je bila moja država, Poljska, navedena med tistimi, kjer je stopnja smrtnih žrtev na milijon prebivalcev više od povprečja Evropske unije. Menim, da to izhaja predvsem iz dejstva, da Poljska še ni pripravila zakonodaje, ki bi bila prijazna do pešcev, sploh pri prečkanju ceste. Upam, da se bo to sicer spremenilo. Vsi, tudi vi, ste govorili precej o žrtvah ki umrejo, torej v ljudeh, ki umrejo v cestno oziroma prometnih nesrečah. Ampak zanima me, ali je kdo kadarkoli izračunal, kakšni so stroški poškodovanih oseb oziroma kakšni so stroški zdravljena oseb, ki so morda paralizirane zaradi prometne nesreče in podobno. S tem se težko soočamo že pri nas na polskem, kaj šele v revnejših državah na svetu. Zanima me, ali poznate kakšne statistične podatke glede ljudi, ki so bili eh, paralizirani oziroma so postali invalidi zaradi prometnih nesreč. Mislim, da treba vsekako izboljšati usposabljanje voznikov in tudi zaostriti pogoje za pridobitev vozniških dovoljenj. Od samega začetka. In še zadnja stvar. Mislim, da je kampanja FIA e odlična ampak da ni dovolj prepoznano, tako da moramo to izboljšati. Hvala. Kristina Rovdalon, na parole te vam. Gospa Rovdalon, hvala. Gospa predsednica, v zvezi s dvema različnima temama bi se oglasila. Gospod Telička je že omenil stanje infrastrukture. za kar potrebujemo zelo veliko finančnih sredstev in zato je normalno, da smo tudi dali, tu, mislim, tudi zato, ker smo dali prednost eh, železniškemu prometu. Eh, potem zelo pomembna direktiva o eurovinjeti, ki je zdaj predmet pregleda, tukaj bi lahko predvideli, da bi prihodki iz naslova eurovinjete se uporabljali tudi za prenovo cestne infrastrukture in zanima me vaše mnenje o tem. In druga tema, ki zadeva varnost na cestah, je tudi vprašanje eh, voznikov ter socialni dejavniki povezani z vozniki, ki veliko lahko prispevajo k varnosti na cestah ob upoštevanju pravil o času počitka. Tako da to je tudi zelo pomembno. Torej, socialna vprašanja in financiranje cestne infrastrukture. Hvala. Hvala, gospa Revodalon. Gospa Bilbao nas je zapustila in gospod Golniš ima še besedo. Izvolite. Hvala, gospa predsednica. Gospod Tot, eh, jaz eh, se oglašam na vas kot na, se obračam na vas kot na velikega strokovnjaka, ki imate velike izkušnje. In sicer, uvedba eh, najobetavnejših bodočih izboljšav v vozile. Sam se spomnim iz svojega otroštva, ko v vozilih ni bilo ne eh, varnostnih pasov, eh, ni ABS, ne ABS zvor, ne. <laughs> eh, airbagov, eh, nič takega. Eh, vse to je stvar današnje dobe, vidimo pa, da avtomobilska tehnologija eh, pripravlja vedno nove izboljšave, naprimer mehanizem za zbujanje dela eh, voznika, če ta nekoliko zakinka. In zato vas sprašujem, ali eh, imate podatke o tem, da bodo prihodnje izboljšave na avtomobilskem področju lahko res takšne, da bodo prispevale k večji varnosti na cestah oziroma varnosti voznikov. Hvala. Gospod Tot, jasno je, da ne boste imeli časa, da bi odgovorili na vsa vprašanja. Eh, mogoče boste na nekatera odgovorili še po elektronski pošti, ampak veliko vprašanj se nanaša na eh, infrastrukturo. Potem um, vprašanje o zmanjšanju hitrosti na cestah, ali je to res um, pravi vzvod za uh, povečanje varnosti, potem uh, vprašanja kot eurovinjeta in uh, prihodki, uh, potem pa še bolj osebno vprašanje, kako gledate vi na mobilnost v mestih z praktičnega vidika. Tako da dajem vam besedo, da boste odgovorili vsa ta vprašanja. Žal pa nimate več kot deset minut na voljo. Izvolite. No, predlagam torej, da se potrudim odgovoriti na čim več zastavljenih vprašanj, nekatera se seveda prekrivajo. In eh, na to vam bom pa v prihodnjih dneh posredoval tudi še pisne odgovore, tako da boste imeli stvari jasno zapisane in tudi še nek rezultat te moje, mojega obiska med vami. Uh, najprej high level panel sedem in sedemdeset. Aha, tukaj imamo uh, manjše, tanjše brošure, ki jih boste lahko prejeli, če boste dvignili roko, vam bodo razdeljene, potem pa vam bomo lahko še kaj več povedali. Torej, najprej uh, glavni ukrepi na področju varnosti v prometu. Kaj je tukaj fascinantno v nasprotju z drugimi epidemijami, kot so tuberkuloza, malarija, eh, multipla skleroza, eh, ki jih ne znamo zdraviti, pa na področju cestnega prometa vemo, kako se tega lotiti preko izobraževanja, spoštovanja predpisov, eh, primerne eh, ravni vozil infrastruktur ter eh, kakovostnega ukrepanja v primeru nesreč. Žal pa teh možnosti v, velikih, v velikem številu držav ni in zato mi in mi pa lahko vse evropske države spodbudimo, da še bolj um, izboljšajo izobraževanje. Število žrtev v Evropi lahko še dodatno znižamo, to je naš cilj in je tudi uresničljiv, ampak zato je treba bolj odločno se zauzeti za bolj uh, dosledno spoštovanje predpisov. Kar zadeva vozila veste, kakšni so novi cilji. Že zelo veliko parametrov je uh, vključenih v vozila v Evropi in s tem smo lahko zadovoljni. Veliko uh, lastnikov vozil, štirikolesnikov, dvokolesnikov, kakršnih koli, že ima na voljo to, kar je po mojem največji napredek v zadnjih letih in je obvezen posod po Evropi, Eh, elektronski sistem za nadzor stabilnosti. Gotovo nismo dovolj dobro komunicirali o teh uh, dobrih uh, zadevah. Uh, in zato je to pomembno poudariti. Na področju infrastruktur stalno delamo tudi prilagajanje infrastrukture na nove tehnologije. Danes imamo elektronske naprave, ki omogočajo eh, vozilom, da eh, držijo svojo mislim, da, smer. Moramo pa zagotoviti, da bo tudi infrastruktura lahko povezana s tako tehnologijo. Na to pa še kakovost nudenja pomoči v Evropi ob skupnem delu proizvajalcev, vlad in uh, avtomoto zvez uh, smo že marsikaj dosegli. Ta številka 112 je velik dosežek. Uh, zdravstvene storitve, hitre in učinkovite, so bistvenega pomena za omejitev posledic po nesreči in to v Evropi imamo, v povsod drugot po svetu pa teh pa ne. E, kampanje za osveščanje. Čim več jih moramo izvajati. Na dan spomina 19. novembra, na dan spomina na žrtve v cestnem prometu, bo že prva taka kampanja in pomembno je, da se takrat vsi se, eh, dobimo in organiziramo karkoli od eh, pohodov skozi mesta in različnih dogodkov. Eh, zelo pomembno je, da se na takšen dan izrazi Eh, spoštovanje žrtvam v cestnem prometu. Govora je bilo tudi o kolesarskih stezah. Seveda, to je treba spodbujati in nadzor. nad kolesarskimi stezami predvideva tudi nadzor nad spoštovanjem hitrosti. Danes, da, danes se uporabljajo električna kolesa, ki so hitrejša od e, navadnih in sam bi se tudi zauzemal za Um, uporabo čelade pri vožnji s, keles, s kolesom. Vem, da v nekaterih državah to ni obvezno, ampak sam bi se zauzel za obvezno uporabo kolesa, vsaj za mlade. In vemo tudi, da do večine padcev Eh, ali nesreč eh, na kolesu pride pri dvakrat višji hitrosti, kakršna eh, je bila še pred leti s kolesom, tako da pri taki hitrosti udarec z glavo ob tla lahko pripelje do zelo hudih posledic. Na to, vozniško dovoljenje dejstvo je, da um, evropsko vozniško dovoljenje uh, in um, vozniška dovoljenja v večini držav v razvoju na niso na primerljivi ravni. In uh, potem pa še glede teh zlatih pravil, nisem rekel, da jih je deset, ampak uh, ja, ta. Eh, zlata pravila imamo, ki jih boste videli na brošuri, ampak temu smo dodali še nekaj sporočil, nekaj vizij, ehm, še, še sporočilo v zvezi z vidom. Eh, zelo pomemben je namreč eh, pri varnosti v cestnem promeru tudi vid. Na, je veliko, na svetu je zelo veliko oseb, ki nimajo dostopa eh, do eh, očal oziroma pripomočkov za eh, izboljšanje vida in so vseeno udeleženci v cestnem prometu. Potem dejstvo, da se kazni za prekrške predpišajo tudi tujcem, če naredijo prekršek v tuji državi, je um, nujno. Torej, uh, prekrške je treba preganjati na mednarodni ravni. Gospod Lundgren me je spomnil na to, s čim sem se ukvarjal velik del moje poklicne kariere, ki sem jo seveda večinoma posvečal eh, avtomobilskim dirkam, ampak ravno zaradi tega sem bil v stiku z nesrečami in z hudimi situacijami zaradi nesreč, kar me je zelo šokiralo. In zaradi tega uh, se mi je zdelo potrebno, da postane to ena od mojih prednostnih nalog in moj boj v tem obdobju mojega poklicnega življenja, saj lahko s tem prispevam k zmanjšanju žrtev na celja, cestah. Predvsem pa je pomembno, da skušamo osvestiti tudi naše vlade o tem. Um, evropske vlade se tega zavedajo, ampak druge vlade drugot po svetu, v Afriki, v Aziji, v Južnji Ameriki, pa se ne zavedajo um, hudih posledic prometa na cestah. In zato si moramo prizadevati, da se bo na svetovni ravni uh, lahko doseglo takšne rezultate, kot smo jih dosegli na evropski. Na to električni avtomobili. Uh, vemo, um, da je bilo veliko napredka narejenega na področju avtomobilov, tudi avtomobili na vodik, naprimer, uh, eh, ki lahko vozijo od 600 do 800 km in se na 3-4 minute samodejno mm, polnijo. Um, potem imamo hibridne avtomobile ki imajo danes že uh, občudovanja vredne zmogljivosti in seveda v končni fazi um, še vozila na vodik. Torej, ja, avtomobilsko industrijo je treba bolj vključiti v naša prizadevanja, s tem se ukvarjamo v okviru High Level Panel. Um, in tudi avtomobilski proizvajalci morajo prevzeti svoje odgovornosti. Namreč proizvajalci eh, ponujajo vozila, ki se zdijo. Eh, Ponujajo vozila, ki sicer izgledajo enaka, vendar imajo v različnih državah različne lastnosti. Eh, vozilo, ki ga kupite v Belgiji, Eh, je različno od vazila, ki ga lahko kupite v Peruju, Boliviji ali Nigeriji. In to je nesprejemljivo. Vsi mo morajo imeti dostop do iste vrste vozila. In znotraj eh, UNEC-a pri Združenih narodih uh, smo uvedli uh, to zahtevo do proizvajalcev, da uh, upoštevajo obvezni minimalni standard. Potem Potem, kar se tiče velikih mest, skušamo najti primerne rešitve um, ehm, za to, da bi rešili problem s prometom, ki se v mestih stalno povečuje. torej, to je seveda moja naloga v drugih državah sveta, predvsem bolj kot v Evropi, je pa to tudi vaša naloga v, nalogah, ki jih, v državah, ki jih predstavljate. Potem vprašanje gospe eh, Ajale Sender. Ja, prestara vozila. Um, nehomologirane čelade, ki jih uporabljajo v državah v razvoju. Ja, dejstvo je, te države so postale smetišče Evrope ali smetišče Japonske ali smetišče Avstralije. Kadar teh vozil ne želimo in ne uporabljamo več na naših celinah, se jih pošlje v države v razvoju. In še zlasti čelade. Eh, ki jih uporabljajo vozniki na 30 do 50 let starih motorjih. Eh, in ta, na teh motorjih se ponavadi vozi še več ljudi istočasno, mogoče ima eden od njih čelado in ta čelada seveda ni homologirana, tako da morali bi tudi uvesti nadzor uh, nad um, uporabo čelade. Žal pa je tudi korupcija zelo močno prisotna v državah razvoju in tudi to vpliva na možnosti za um, nadzorovanje spoštovanja uh, cestno-prometnih predpisov. Eh, v kratkem se bom eh, podal v Afriko, kjer bomo skušali um, ustanoviti nek observatorij, torej centr za spremljanje cestnega prometa. Um, isto nameravamo tudi v Aziji, v Južnji Ameriki pa smo to že storili. Hvala lepa, gospod Tod. Samo še minuto imamo časa, tako da bi vas prosila, če bi lahko nekoliko zaokrožili vaše misli. Se me mučite tukaj. Uh, ne, gospod Tod, v bistvu gre za to, da vas bomo verjetno morali še povabiti, da bomo še bolj poglobljeno obravnavali vaše področje. Ampak zato me zanima, katero sporočilo želite danes posredovati tu v Evropskem parlamentu in na ravni cele Evropske unije v zvezi z varnostjo v cestnem prometu. E, e, omenili ste tri glavne prednostne smernice, dejstvo pa je, da tudi mi potrebujemo to, da nas kdaj nekdo mal porine, da se stvari začnejo premikati. No, ja. Najprej, hvala za to, da ste mi dali spet besedo, ampak še en element, ki je bistvenega pomena, ni bil omenjen in to je uh, kakovost podatkov. Um, danes, globalno gledano, Evropa ima na voljo izredno kakovostne informacije, eh, medtem ko v državah v razvoju ni tako. Naprimer, primer eh, eh, v Nigeriji, ko sem srečal ministra, je rekel, da je rekel, da je pri njih število smrtnih žrtev le 6 tisoč, medtem ko ima eh, Svetovna zdravstvena organizacija podatek o bistveno višjem številu smrtnih žrtev in vemo, da mm, eh, v bistvu ob tako visokem številu prebivalcev, kot jih ima ta država, samo 6 tisoč smrtnih žrtev ni mogoča številka. Če bi pa imeli natančne podatke, sklepamo, da je smrtnih žrtev 650 tisoč, bi bilo verjetno laže kaj eh, premakniti. In to želimo doseči tudi s temi observatoriji, ki jih ustanavljamo v teh državah. Pa še nekaj. Eh, varnost v cestnem prometu je ena od eh, naših vsakodnevnih bistvenih obveznosti. Tukaj ne smemo ničesar um, izpustiti iz rok. Uh, v državah v razvoju uh, so se številke v 45 letih za petkrat zmanjšale, pri tem, ko se je število vozil trikrat povečalo, ampak če stvari samo malo izpustimo iz rok, se bodo številke spet blazno zvišale. Tako da mi moramo res zasledovati to prednostno nalogo zagotavljanje varnosti v cestnem prometu in pri tem je bistvenega pomena, da ukrepimo nadzor če ni dovolj nadzora, to ne more delovati. In žal eh, je tu zelo veliko držav, ki imajo proračunske omejitve, ki imajo kadrovske omejitve v policijskih vrstah in ehm, žal je potem del eh, pripadnikov enot za javni red in mir ehm, angažiranih drugje in ne v cestnem prometu, ker ni dovolj usposobljih ljudi. Tako da mi moramo skušati zagotoviti, da bodo predpise o varnosti v cestnem prometu upoštevali vsi, vključno s pešci. Pešci namreč predstavljajo 40 odstotkov žrtev in uh, tudi oni lahko uh, uh, povzročajo žrtve, zato ker je pijani pešec ravno tako nevaren na cesti. Tako da vsi, vsi se morajo zavedati nevarnosti, ki nam pretijo v cestnem prometu. Zavedam se, da sem svoj čas zelo presegal in. Ampak vseeno se vam zelo zahvaljujem in sem vam na razpolago še v prihodnje za kakršnakoli pojasnila. Najlepša hvala, gospod Tod, najlepša hvala za obisk v našem odboru. Mm, Od blizu bomo spremljali vaša prizadevanja in vaše delovanje ehm, v ulogi posebnega odposlanca Združenih narodov. In naj vam povem, da bomo prav jutri tu glasovali o poročilu gospoda Koha, katerega eh, glavno sporočilo je prav eh, varnost v cestnem prometu. Hvala. pardon, les personnes qui veulent un, une brochure de high level panel. Še enkrat uh, naj povem, da tisti, ki želijo brošuro skupine High Level Panel, uh, naj dvignejo roko, pa jo boste prijeli, a tudi to 3500 življenj. uh <laughs> -huh, mhm. no, tudi to v redu.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

Euh, chers amis je vais profiter de l'absence de la présidente pour euh, relancer les débats. nous allons maintenant. Euh, kolegice in kolegi nadomeščal bom našo predsednico in zdaj bomo nadaljevali z našimi razpravami. Eh, naslednja točka je točka 8, naslednji večletni finančni okvir, priprava stališča parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020. Eh, zato je eh, pristojni odbor odbor Budž. Eh, pri nas pa pripravljamo mnenje. Mm, gospod Marinesko je pripravil mnenje, ampak danes ga nadomešča gospod Van de Kamp. Hvala, gospod predsedujoči. Ja, res je, kolega Marinesko danes ne more biti z nami. In prosil me je, da na kratko predstavim njegov komentar glede mnenja, ki ga pripravlja In sicer gre za mnenje v imenu odbora za transport in turizem, ki ga pripravljamo za odbor za proračun. Kot veste, smo v kar zanimivih časih, kajti nov večletni finančni okvir mm, nekako načenjamo, ampak potrdil ga bo prihodnji sklic parlamenta tu je Brexit, tu so številni drugi izzivi in eh, res bodo stvari zelo zanimive. Ampak gospod Marinesko se ne predaje nekim špekulacijam, ampak je zelo stvaren in se drži stvari, ki so na papirju. Naprimer, kohezije. V okviru kohezijske politike lahko zelo pogosto poskrbimo za dobro financiranje druge in tretje mreže in stvari se bo dobro povežemo. Potem je tu še uredba Omnibus, kjer bi želeli bolj usklajeno financiranje različnih elementov z mešanjem virov, s tako imenim blendingom Eh, skušamo tudi z Evropsko investicijsko banko narediti sklad EFSI bolj atraktiven in pa k temu pritegniti tudi morebitne zasebne naložbe v obliki kreditov ali nepovratnih sredstev eh, primarnih TNT omrežij. V točki 5 gospod Marinesko govori o tem, da bi bilo dobro spet več pozornosti nameniti cefu. Zanimajo me komentarji kolegov z tem, kajti za, nas, za naš odbor bo zelo pomembno ohraniti sredstva za cef v tej, torej vsej trenutni, trenutnem obsegu, če ne morda to celo še povečati. Tudi, ko gre za cef, smo bili mi kar uspešni in storili veliko dela in menim, da je tudi to eden od najbolj pomembnih delov celotne kohezijske politike. V odstavkih 6, 7, 8, 9 in 10 kolega Marinesko prosi za pozornost za več sektorjev, kot so ERMTS, potem za raziskovalni projekt CESAR, pa tudi za projekta Galileo in pa EGMOS, ne na zadnjem pa tudi za sektor pomorskega prometa in pa za sektor turizma. Sektor turizma je zelo pomemben za Evropsko unijo, ker lahko res ustvari ogromno prihodka in pa delovnih mest in zato upamo, da bo to ostalo v načrtu. Potem pa še stavek šest, ker velja načelo use it or lose it. In če bo to ne ostalo neskoriščeno, bo, bodo stvari morda prenešene v proračun za promet. Toliko o vsem. Skupaj s kolegi bomo to vsekakor pozorno poslušali in predali koliko marinesko. Hvala gospodovnim kam, gospod Kaputo, eh, izvolite. Grazie, Hvala predsedujoči, čestitke pročevalcu. Mislim, da bo za naslednji večletni finančni okvir treba poslati močan signal komisiji, tako kar zadeva uporabo strukturnih skladov, kot kar zadeva deleža proračuna Unije za ta sklad. Uh, cilj, da se zapolnijo infrastrukturne vrzeli, ki obstajajo med različnimi regijami in to z vstavitvijo omrežja TNT in drugih z njim povezanimi eh, koridorji, potrebujejo močno politično podporo, zato da bomo dosegli cilje na evropski ravni, eh, cilje, ki eh, so v skladu s agendo Evropske unije. Hkrati pa je neizogibno, Eh, da se odpravijo ovire na lokalni ravni za izvajanje evropskih projektov, ki bi pogosto lahko prinesli dodano vrednost in eh, nova delovna mesta. Treba je ustvarjati sinergije z zasebnim sektorjem ter predvideti financiranje za um, projekte, ki že dokazujejo velik potencial, naprimer skupni železniški prostor. Um, k mm, evropskim ciljem na področju interoperabilnosti in trajnostne mobilnosti pa lahko prispevamo ne le s financiranjem, temveč tudi z harmonično skupno politiko, eh, tudi na drugih področjih, tudi na področju zaposlovanja. TNT in Connecting Europe Facility imata gotovo pomembno dodano vrednost. Ravno e, isto velja tudi za skupno pomorsko politiko in za skupno evropsko nebo. E, ti projekti imajo skupn, skupno stavo za svojo e, zmagovito ulogo, ki lahko mot zelo pozitivno učinkuje na naš trg in to moramo upoštevati pri naslednjem večletnem finančnem okvirju. Hvala lepa, gospod Kaputo, zdaj pa Robert. Izvolite. I, <clears throat> I like to... Hvala, Dominik. Tudi jaz bi omenil nekaj pomembnih elementov za prihodni MFF. CEF se mora nadaljevati, to je izjemno pomembno. Kot je rečeno, gre tu za predlog, ki je bil Eh, podan v imenu bivših članov našega odbora, ki zdaj bodo delali tudi na komisiji, tako da moramo pri tem ustrajati. Treba je tudi povedati, da EFSI ne more nadomestiti vseh sistemov, ki trenutno obstajajo na področju prometa. V Talinu, naprimer v Estoniji, lahko vidimo, da je interes tak, tamkajšnjega železniškega sektorja za sodelovanje v skladu EFSI skoraj da ničen. Seveda v drugih sektorjih morda projekti javno-zasebnih partnerstv dobro delujejo ampak ne vseh in zato se morajo nekaterih tudi bolj boriti za to, da pridobijo sredstva. V prihodnem MFF-u mora biti za to namenjenih več sredstev. In morda bi bilo dobro, če bi lahko omejili podeljevanje neporodnih sredstev na druge sektore, ne pa samo na cestni promet. Uporaba mešanih verov uporaba blendinga je sicer zanimiva, to bi lahko izboljšali, ampak s tem ne moremo posebno domestiti nepovratnih sredstev in pa določenih projektov, ki jih že poznamo. Pa še zadnja stvar. Od leta 2020 naprej bo treba pogledati, kako je z ogromnim razkorakom med eh, socialno-ekonomsko razvitostjo določenih zapostavljenih regij v Evropski uniji. V nekaterih regijah prihaja celo do vedno večjega razkoraka, kot pa naprimer pred sedmimi ali desetimi leti. In zato bi si morali pogledati, kako je s kohezijskimi sredstvi, ki bi jih morali okrepiti. Zato v prihodnem MFF-u. Hvala. Hvala, Robert. Um, vem, da smo uh, si nabrali že veliko zamudo in da zato moramo zdaj uh, biti kratki in jedrnati in upam, da bodo tako govorili tudi drugi. Pavel. Hvala, gospod predsedujoči. Res bo treba poskrbeti za dodatna sredstva za nekatere projekte v okviru EFSI-ja, v okviru CEF-a. CEF je treba izboljšati, treba izboljšati cestno infrastrukturo, treba je poskrbeti za sredstva za programe kot so eh, Galileo in vsekakor izboljšati tudi fleksibilnost celotnega večletnega finančnega okvira. Ampak za me je ključnega pomena politična zadeva. In sicer, ko gre za pogajanja o prihodnem večletnem finančnem okviru, moramo verjeti, da bo ta imel velike posledice za prometni sektor, ker je promet zelo občutljiv. Govorimo o strateških večletnih projektih, o stvarih, ki potrebujejo predvidljivost, transparentnost in pa tudi jasen sistem financiranja. In upam, da ne bo kakšnih hudih negativnih posledic za ta sektor. To moramo tudi dobro oblikovati v našem mnenju. Stvari, ki jih izpostavlja gospod Marinesko, so sicer dobre, ampak morda bi jih morali še izpiliti. Izpostavlja pa tudi izboljšanje cefa. Kar je mm, sicer dobro, ampak pogrešam argumentacijo za to, kako želimo to doseči, kaj točno ne bi izboljšali pri cefu. In ali se bomo tu res omejili samo na cestno infrastrukturo ali ne. To je edini del, ki se mi, ki se mi zdi recimo ne ravno sporen, ampak nejasen in morda bi lahko z CEF-om pripravili osnutek predloga nekje v začetku prihodnega leta. To bi bila ena od mojih prioritet. Še ena zadeva, ki je pomembna, je TNT. Tudi to je zelo pomembno, ker gre za strateško zadevo, ker gre za jedrna omrežja, ki jih je treba razviti. In vsako slabo upravljanje s temi mreži bi imelo ogromne negativne posledice. Treba si je pogledati, kako so ta mreža zaenkrat, torej v kakšnem stanju so zaenkrat ta mreža, ali se razvijajo, ali se zgrajujejo. In um, šele potem pripraviti uh, smernice. Vsekakor si želim v prihodnje videti več konkretnih informacij, gledajte, konkretno mnenje tako komisije, kot tudi koordinatorjev pristojnih za TNT tu v odboru. Kako je z dodeljevanjem sredstev iz proračuna in kako je z porabo teh sredstev? Torej, ali se je zelo kaj zgradilo, koliko stvari se je zgradilo in tako naprej v preteklih letih? O tem si želim z gospodom Morenejskojem še razpravljati gre za mnenje, ne za poročilo, tudi to je treba vedeti. Še več stvari bi povedal, ampak ker smo precej za časovnico, gospod predsedujoči, eh, bom zdaj utihnil in eh, prepustil besedo pred ostali, pačvacem senci. Hvala. Ja, dobro, smo si nabrali kar nekaj zamude, ker je bila razprava z gospodom Todom tako uh, strastna. Zdaj pa gospa Kilonen. Hvala, gospa predsednica. Zelo na kratko podpiramo predlog, da se koheziji nameni več sredstev v primerjavi s preteklim MFF-om in da s tem denarjem tudi zgradimo cestno infrastrukturo oziroma prometno infrastrukturo, ki bo izboljšalo kohezijo med posameznimi regijami in pa državami članicami. Hvala. Merci, Hvala, gospa Kelonen. Gospod Kramer je naslednji. V imenu našega poročevalca Senci Basa Ekvata se želim zahvaliti gospodu Marinesku in dejati, da podpiramo predloge. Šesti odstavek ERTMS, tam so še vedno vsi elementi in to podpiramo. Ampak za prihodno perspektivo potrebujemo naslednje. Sicer se novi projekti dokončujejo oziroma so v izgradni, ampak kaj pa vzdrževanje? če stvari, ki obstajajo, ne vzdržujemo, bo vse skupaj potem še bolj drago. Potem pa še eno vprašanje. Elektrifikacija celotnega železniškega omrežja. Že pred ne vem koliko leti smo v Nemčiji dejali, da bomo povsem elektrificirali naše železniško omrežje. Stvari pa se niso premaknile toliko, kot si želimo. Evropska unija ima stopno elektrifikacije pri 52 odstotkih, v Švici naprimer pa je celotna železniška mreža že 100 odstotno elektrificirana. Mi zdaj tu govorimo o elektrifikaciji cestnega prometa, o tem, da bi naprimer nad uh, avtocestami imeli neke vrste uh, električno napeljajo. Hkrati pa če, pogo, zelo pogosto ob avtocestah potekajo železnice, kjer vozijo še vedno dizelske lokomotive. Prav tako bi morali železniške povezave med posameznimi državami članicami okrepiti, da ne bo prišlo samo do vseevropskih cestnih omrežij. Potem pa so še tu evropske kolesarske poti. 70 tisoč km teh vseevropskih kolesarskih poti ne bi bilo, ampak če tu ne bo, naprimer, spremljajoče infrastrukture, kot je železniška infrastruktura ali pa kolesarskih sistemov druge vrste, eh, to ne bo zaživelo. Potem, naprimer, vprašanje zmanjševanja hrupa. Švica je tu vodilna, Nemčija temu sledi, kaj pa ostala Evropa? Treba je zmanjšati hrup zaradi železniških prog in pa železniškega prometa. Če se to ne bo zgodilo, potem železnica ne bo uspešna. Morali bi najti drugačne rešitve, kot pa te protihrupne ograje ob železniških progah. Sam se ne želim voziti z vlakom, z katerega ne vidim nič, hkrati pa si želim, da bi vlaki bili bolj tihi. Naprimer, morda z uporabo novih vrst zavor, plastičnih zavor, naprimer. Potem je tu še sistem pristojbin, s katerimi bi spodbujali uporabo železniškega prometa in pa spremembo uporabe upreme e, eh, določenih vagonov. Hvala. Hvala, gospod Kramer. Zdaj bomo omejila čas za govor. E, in prosim, gospoda Rikeja, če spregovori za eno minuto. No, tukaj gre za proračunsko razpravo in to je treba obravnavati, e, torej upoštevati, da govorimo o proračunu. Um, v šestem poglavju je treba spomniti na to, da potrebujemo proračunsko nadomestilo. Potem eh, eh skoraj vsa plačila prihajajo iz drugih eh, virov, eh, imamo tudi sredstva za agencije. Torej, treba bo razmisliti o eh, proračunu in zagotoviti bo treba dovolj denarja. No, nimamo dovolj časa, ampak moramo spomniti tudi, da bosta vplivala Brexit in pa tehnološka revolucija prav tako okoljska eh, revolucija. To je zelo vplivalo na sredstva za eh, promet, eh, naprimer, ko gre za infrastrukturo za um, vozila na fosilna goriva. To infrastrukturo zdaj nadomešča nova infrastruktura. Eh, treba je upoštevati torej vse te probleme, tehnološke, digitalizacijo, ekološke probleme. Vse to bo vsekakor vplivalo na proračun, ki bo namenjen prometu v Evropi. Hvala, gospod Van Miltenberg. Hvala, gospa predsednica. Vin Vandenkamp me je spodbudil, da spregovorim o tem, zato bi predvsem pokomentiral. Eh, stavka 2 in pa 5. Mnenje se mi zdi dovolj dobro, ampak če bi morali tu v odboru nekaj reči glede delež evropskega proračuna, bi morali predvsem govoriti o delu, ki je namenjen koheziji. CEF je sistematika, ki jo pozdravljam in želim, da bi bila izvajana tudi po letu 2020 naprej. Zdi pa se mi, da je gospod Van den Kam želel predvsem spodbuditi razmišljanje na drug način, torej da bi sredstva porabili bolj za razvoj. Lahko naprimer ta denar porabimo za študije v čezmejnih okoljih ali pa tudi v nacionalnih državah oziroma državah članicah. In morda bi bilo dobro, če bi lahko komisijo pozvali tudi k financiranju manjših investicij. s tem bi lahko tudi eh, financirali izgradno tistih manjkajočih povezav med vse evropskimi omrežji, ki jih zaenkrat še ni. Zato moramo tudi oblikovati dober predlog v okviru obora regij. Hvala. Hvala, gospod Nilsen. Hvala, predsednica. Torej, gre za mnenje, ki ga pripravljamo za odbor za proračun. In jaz bi dejal, da če nimamo na voljo veliko denarja, potem moramo pač denar porabiti pametno, na kar se da inteligentni način, ne samo vedno znova zahtevati novih in novih sredstev. Pametne rešitve so po mojih izkušnjah eh, tiste, ki temeljijo na partnerstvih, tako vertikalnih kot tudi horizontalnih partnerstvih. Mislim, da bi morali to tudi upoštevati v našem mnenju. Torej, komisije pozvati k temu, da najde kar se da inteligentne rešitve in da pri tem tudi eh, stavi na partnerstvo. Pat Cox je enkrat to zelo dobro opisal, kajti tudi Pat Cox je eden od koordinatorjev, ko gre za sodelovanje med eh, evropskijo, evropsko ravnjo in pa zasebno. Hvala. Hvala, gospode Muter. Grazie per... Hvala lepa. Prvič, želela bi povedati, da se pri prvi točki ne moremo uh, sklicevati samo na bližnje države, ampak tudi na tretje države, saj smo si zdaj v bistvu vsi blizu, tudi zaradi CETE. Eh, četrta točka. Mislim, da bi morali tukaj tudi Balkansko regijo upoštevati, zato ker z razširitvijo omrežja ten, te eh, po letu 2015 imamo omrežje, ki tudi presega zunanje meje Evropske unije. To tudi v luči dejstva, da je na zadnjem vrhu berlinskega procesa bila ustanovljena tudi komisija za področje prometa. Sedma točka. Glede na to, da se tu govori o skupnem evropskem nebu, bi morali pozvati svet naj deblokira dosjeje, ki so mm, zaenkrat zaustavljeni. Ja, vem, da govorimo o proračunu, ampak to so tudi zelo pomembne teme. Točka deset. Turizem. Um, mislim, da bi morali poudariti, da smo na plenarnem zasedanju leta 2015 uh, eh, v parlamentu že zahtevali, da se uh, uvede posebna proračunska postavka za turizem. Hvala. Uh, hvala lepa. Evropska komisija, uh, izvolite še vam besedo za par dodatnih pojasnil. Hvala za besedo. Gospe in gospode, komisija pozdravlja osnutek tega mnenja. Menimo, da predstavlja uravnotežen pristop in da bo zagotovila, oziroma bo zagotovilo, da bodo tudi prihodnje MFF odnovoli dovolj sredstev za izgradno prometnih omrežij v Evropski uniji. Vsi vemo, da je promet ključnega pomena za Evropsko unijo, strateškega pomena in da krepi tako trg dela, kot tudi eh, omogoča nova delovna mesta. Kot so dejali nekateri poslanci, tudi mi podpiramo omembo ERTMS-a, Cezarja, trajnosti in pa inovacij v tem mnenju. Vseeno pa si želimo še dodatnih sprememb in sicer v šestem odstavku predlagamo tudi prehod na železnico, kar bi bilo dobro dopolnilo ERTMS-u. V osmem odstavku, kjer govorimo o inovacijah, bi bilo dobro, če bi omenili Eh, skupna podjetja glede novih oblik goriv in pa vodika. V devetem odstavku, kjer govorimo o digitalizaciji, pa bi lahko omenili tudi eh, samodejno vožnjo in pa povezano vožnjo, ki jo bomo pričali v prihodnosti. Gospe in gospodje, kar zadeva instrument za povezovanje Evrope, CEF, se strinjam z gospodom Teličko ki je dejal, da je treba tu stvari morda nekoliko prilagoditi, saj ni povsem jasno, kaj točno meni eh, gospod poročevalec z besedami, kot so upgraded oziroma further effectiveness. 96 odstotkov sredstev iz CEFA in pa 100 odstotkov vojnice za kohezijo je bilo že porabljenih, kar kaže na učinkovitost porabe sredstev iz teh dveh virov. Sem smo dodali še prioritete, kot so trajnost, inovativnost in tako naprej. CEF torej kaže rezultate. In ko govorimo o nadgradnji CEF-a, bi se morali predvsem spustiti po poti, ki je omenil gospod Rike in sicer, da je treba tu okrepiti proračun za ta namen, ki mora biti tudi upravljen, kar se da centralistično. Bravo, dobro bi tudi bilo, da bi, ko govorimo o večji učinkovitosti, Eh, omenjali učinkovitost tako jedrnega, kot tudi perifernega omrežja in pa tudi morebitnih missing links, torej tistih manjkajočih povezav, ki jih še moramo zgraditi. Stvari morajo biti bolj učinkovite, to je jasno, ampak zato bi lahko morda tudi uh, gospod Vandenkamp, zato gospodu Marinesko je povedal, da si želi tudi komisija v prihodnje iskati sinergije, ko gre za pametna omrežja, nova goriva in pa tudi omrežje 5G. Gospod telička, tudi vi bi lahko pojasnili, kaj točno pomeni um, more effective. Pa še dvoje, predsednica. Mnenje govori o tem, torej govori o kohezijskih skladih, lahko pa je tu omenjen tudi prihodni uh, deveti okvir za raziskave in razvoj, pa tudi obzore 2020. Tudi tu moramo pogledati, katere sinergije so na voljo, sloko gre za inovacije če si pogledamo še naslednjo točko na našem dnevnem redu, de, razogličenje, je to prav tako nekaj, kar bi lahko upoštevali v tem mnenju. Komisija pozdravlja to mnenje, kajti je učinkovito orodje za vplivanje na razprave v prihodnje. Menimo, da je to pomembno, menimo, oziroma smo na voljo za eh, informacije, za eh, pogovor. Pa še nekaj, 15. novembra v Strasburu, popovdne v sredo organiziramo konferenco v sodelovanju z vami, gospa predsednica, in sicer na temo uh, instrumenta za povezovanje Evrope, CEF, in prosimo, pozivamo člane odličnih odborov, da pridejo tja. Hvala. Hvala, gospod Van den Kamp, za konec te razprave. Hvala, gospa predsednica. Kratek in jasen bom. Tri zadeve bom izpostavil. Prvič, eh, tukaj moram kolega Marinesko je vzeti v bran, ker gre za mnenje, ki je lahko dolgo samo stran ali stran in pol. In če moram zdaj vse to upoštevati v mnenju, potem bo, eh, oziroma če bi morali vse iz tega črtati, potem bo na koncu ostalo res zelo kratko pismo. Robert Gile. Seveda, lahko FC torej, oziroma EFSI ne more nadomestiti vseh nepovratnih sredstev. Seveda me skrbi dogajanje v baljskih državah in skušamo to urediti, ampak najti moramo neko srednjo pot. Naprimer, v Parizu lahko na podzemni železnici plačujete uh, z uh, sistemom elektronskih kartic in iz EFSI lahko to financiramo ampak ne vem, zakaj bi to financirali z neporatnimi sredstvi. Potem pa še tretja stvar in gre za odgovor gospodov Van Miltenbergu in pa Pavlo Telečki. Mislim, da treba poznati, kakšne so mneje, oziroma poznati meje CEFA. In za sredstva za transport moramo počnati nova, nove vire. Hvala. Hvala, gospod Van de Kamp. Mi pa bomo zdaj nadaljevali z našim delom. Predloge sprememb lahko vložite do 17. oktobra ob 16. torej ob 4. popovdne. Zdaj pa gremo naprej na predstavitev študije tematskega sektorja o razogličenju prometa EU. Gospoda Öna vabim zdaj tukaj uh, eh, v govorniškem pultu. A, že prihaja. Monsieur Eun, je vous souhaite gospod Hrn, eh, pozdravljam vas tukaj v našem odboru. Predstavili nam boste svojo študijo, deset minut imate za to na voljo, zato da bomo potem lahko imeli še razpravo in izmenjavo eh, mnen. Hvala, da ste sprejeli naše vabilo in izvolite besedo. Hvala vsem, da ste prišli. Uh, sem Anko Hojen iz CE Delft. Um, to smo pripravili skupaj z raziskovalnim centrom za okolje in promet. Naša študija vsebuje veliko podatkov, uh, predvideva tudi številne ukrepe, nekateri so že bili izvedeni. Ne bomo šli tukaj preveč v detajle, ampak se bom osredotočil samo na glavne stvari. Rad bi najprej povedal, kako je z, z emisijami toplogrednih plinov v prometu, um, potem kakšne so politike in priporočila. Um, to delimo na različna področja, uh, na uh, emisije iz uh, vozil, potem učinkovitost prometa, govorimo tudi o letalstvu in pa pomorskem prometu. Vse skupaj bom potem eh, združil v okviru eh, ciljev zmanjšanja toplovrednih plinov in na koncu podal še nekaj splošnih priporočil. In tukaj imate emisije toplogrednih eh, plinov iz transporta. Rdeča črta upošteva vse vrste prometa razen mednarodnega pomorskega prometa. Spodaj z oranžno linijo pa je zaznamovan ta pomorski oziroma vodni promet. E, tukaj imamo tudi cilje z zeleno in modro črtkano e, črto. E, za vse vrste prometa velja zelena črta, za pomorski promet pa modra črta. Tu imamo tudi različne letnice, torej 2030 in 2050. Vidite, da so se emisije znižale po začetku krize, zato ker se je takrat povpraševanje znižalo. Leta 2014 pa je spet prišlo do povišanja, torej po krizi so se misije spet eh, dvignile. Ali se bo ta dvig tudi nadaljeval, to bo pa zanimivo spremljati. Gremo eh, naprej. Različne vrste prometa. En, eh, ena vrsta je ključnega pomena in to so predvsem avtomobili. Eh, ti predstavljajo 44 odstotkov vseh emisij. Eh, pet vrst prometa skupaj prispeva eh, k 95 odstotkom emisij. Eh, tukaj gre za komercialna vozila, tovornjake, avtomobile, letalski in pa morski promet. Tukaj lahko vidite tudi, da je prišlo do uh, eh, najviše točke pri emisijah tik pred krizo. Uh, vidi pa se, da se emisije spet povečujejo. Um, predvsem pri avtomobilih je temu tako in sicer zaradi povečanja popraševanja. Na letalstvo, letalska oziroma um, splošna ekonomska kriza ni tako vplivala kot na druge vrste prometa. Gremo naprej. Uh, Naredili smo nekaj eh, raziskav, kaj bi to lahko pomenilo za prihodnje. Eh, pri eni eh, črtkani črti oziroma pikicah gre za obstoječe ukrepe, pri drugih pa za možne ukrepe. In sicer smo upoštevali samo načrtovane ukrepe, ki, v katerih se že Eh, govori, eh, bistvene razlike pa tukaj ni. Če si pogledamo stvari dolgoročno in tega na tem slajdu ni, komisija razvija tudi um, model različnih scenarijev. Tukaj vidimo, da če ne bomo sprejeli nobenih ukrepov, potem bodo emisije za 50 odstotkov više kot leta 90. Eh, če upoštevamo vse te slide, ki smo jih videli do zdaj, vidimo, da nas v prometu čaka še veliko dela. Zdaj pa bi rad spregovoril o različnih eh, politikah, o katerih tudi govorimo. Eh, v poročilu gre za učinkovitost eh, vozil, potem posebej bom govoril o letalstvu in pomorskem prometu in podal tudi priporočila. Tukaj vidite, da glavna politika eh, zadeva predvsem avtomobile in pa lahka komercialna vozila. Eh, zelena in eh, rumena črta prikazujeta doseženi napredek, oranžna in modra pa zastavljene cilje. Še veliko dela nas čaka, da bomo dosegli te cilje. Dva križca sta na dnu pri letu 2050. Eh, eh, to sta cilja, ki kažeta, kamor bi morali priti do leta 2050, če bi upoštevali načrte iz bele knjige in eh, pot do tja je še dolga. Potem imamo tudi cilj dveh stopin, pariški sporazum, govori celo o eni stopinji in pol in če želimo to doseči, potem bi morali cilje zastaviti še nižje. Torej, ta dva križca bi morala biti še nižje. Na splošno lahko rečem, da smo na pravi poti. Gremo naprej k priporočilom. Komisija trenutno zastavlja cilje za obdobje po letu 2020. Ti morajo biti stroškovno učinkoviti, morajo pa upoštevati tudi dolgoročne potrebe po zmanjšanju CO2. -ja. Dobro bi bilo tudi imeti mandat za uh, eh, nizkooglična vozila ali pa celo eh, vozila brez emisij, eh, tako kot so si to zastavili v Kaliforniji. Uh, Eh, in treba bo upoštevati tudi različne vrste vozil, ki prihajajo na trg, naprimer vozila na oblik. Imamo tudi nov testni eh, cikl, zato bo treba vzpostaviti še okvir, da bomo upoštevali vse emisije. Komisija tudi razvija eh, politični okvir za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za avtobuse in tovornjake. To bo treba še razviti in okrepiti tako, kot se krepi, um, krepijo zahteve na področju regulative za avtomobile. Potem imamo tukaj eh, še eh, vire energije, imamo direktivo obnovljivih eh, virov, zato se je povečala uporaba biogoriv, ampak to, kar je komisija s tem dosegla, ni tako zelo jasno. Treba je upoštevati tudi eh, posredno rabo zemlišč, ki je s tem povezana. Imamo prvo generacijo biodizla in bioetanola. Eh, to je v zgornjem delu prosojnice, v spodnjem delu pa eh, napredna goriva. Rdeča črta. Eh, je intenzivnost eh, fosilnih goriv oziroma predstavlja intenzivnost emisij, ki prihajajo iz fosilnih goriv. Mm, vidimo, da določena goriva eh, so veliko boljša kot biodizel. Na koncu pa boste videli tudi, da goriva druge generacije, tudi če upoštevamo posredne emisije, da imajo boljšo perspektivo na dolgi rok kot pa fosilna goriva. In komisija je v eh, direktivo obnovljivih verjih postavila eh, zgorno mejo za eh, fosilna goriva. So on to the recommendations. Mm -hmm trenutno smo pri priporočilih. Potrebujemo političen okvir, ki bo um, stabilen in dolgoročen. To um, mora imeti tudi um, trajnost na, trajnostne kriterije za biogoriva. Um, lahko si predstavljamo, da um, bo um, ponudba biogoriv omejena, tako da bo treba politiko razvijati tudi na drugih področjih za druge energetske vire, eh, vključno z oglikom oziroma z vodikom. Zdaj pa še učinkovitost prometa. Evropska unija eh, nima veliko pristojnosti pri tem, tako da je treba eh, zagotoviti nek okvir za delovanje držav članic. Komisija pogosto Eh, zagotovi smernice, naprimer eh, za načrte mobilnosti eh, v urbanih območjih, ki morajo biti trajnostni. Mm, potem pa lokalne oblasti in državni organi to izvajajo. Za izboljšanje učinkovitosti lahko uporabimo različne ukrepe, imamo pa tudi različna vprašanja, naprimer modalna sprememba, sprememba modalnosti. Ni čisto jasno, ali ta sprememba modalnosti prinaša kakšne koristi v smislu zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Zdaj pa še povzetek. Če si ogledamo še mednarodno letalstvo, kjotski protokol je. Eh, eh, Mm, organizacijama IMO in IKAO naložil odgovornost za zmanjšanje emisij iz teh vrst eh, prometa. Imamo tudi EU ETS, eh, ampak eh, zaradi izzivov v določenih državah in za določene letalske družbe so potem to omejili. Pa še um, tale diagram, ki mislim, da je najpomembnejši kaj to pomeni v praksi, če bomo prišli do želenega znižanja. Tretji stolpec kaže podatke za leto 2050, drugi pa 2015. Prišlo naj bi do 16 oziroma za 60 odstotnega znižanja do leta 2050. Pogledali smo si številne študije, um, kaj bi lahko dosegli na različnih področjih. Um, veliko bo treba delati na nizkoogličnih gorivih, na učinkovitosti vozil in na področju celih sektorjev. Um, torej, da bomo dosegli cilj 60 odstotkov, um, nas čaka res še veliko dela. Mislim, da moramo tudi hitro ukrepati, veliko emisij eh, se bo do leta 2050 še nabralo, tako da je treba res eh, začeti ukrepati in to ukrepanje stopnjevati. Naše poročilo pa seveda obsega veliko več podatkov, kot sem jih lahko tukaj predstavil. Hvala za to vašo predstavitev. Eh, ki eh, nas je kar streznila, zato ker eh, nas čaka res še veliko dela, veliko prizadevanj bo potrebnih, če bomo hoteli doseči eh, vse te cilje. Sektor transporta je edini sektor, ki je od leta 90 za 30 odstotkov zvišal svoje emisije. Naši okoljski cilji so v nevarnosti in bodo v nevarnosti, če ničesar ne bomo naredili. Zdaj bom začela z razpravo in gospa Virkunen bo prva spregovorila. Izvolite. Yes, thank you. Thank you Hvala za to poročilo. Hvala tudi za vašo kratko predstavitev. Mislim, da smo dobili dobre in slabe novice. Slabe novice so te, da situacija ni dobra. Um, toplogredni plini se povečujejo od leta 90 naprej. Dobre novice pa so, da lahko naredimo veliko in več, kot smo naredili do zdaj. Pomembno je to, kar se omenja v poročilu, namreč, da moramo upoštevati tri različna področja. Tehnološke možnosti e, so zelo dobre za izboljšanje učinkovitosti vozil, ampak potem moramo pogledati tudi dekarbonizacijo goriv za promet. To v vse čas počnemo. Um, pomembna pa je tudi učinkovitost eh, celotnega sektorja. Inteligentni prometni sistemi tudi tukaj igrajo pomembno vlogo. In mislim, da imamo tukaj veliko priložnosti, da stvari spremenimo. Eden ključnih izzivov za nas zdaj pa je, um, da se trenutno ukvarjamo z uh, eh, svežnem uh, eh, čiste energije, če želimo spodbujati energijo, če želimo vlagati v razvoj in raziskave ter inovacije, potem potrebujemo tudi dolgoročen političen okvir. Industrije to zahtevajo, zato da bodo vedele, kam vlagati. In to je tudi zelo prisotno, kadarkoli govorimo o biogorivih. Kakšne cilje eh, bomo imeli v prihodnosti in ali bodo ti cilji trajnostni, to so zelo pomembna vprašanja. industrija potrebuje gotovo, zato je pomembno govoriti o teh stvarih. Moramo se osredotočiti na najbolj učinkovite ukrepe, ki so nam na voljo za to, da bomo um, dosegli zastavljene cilje. Cestni promet, kot vemo, je eno, eden največjih problemov. Seveda pa ne smemo izpred oči izpustiti tudi pomorskega prometa. Uh, tukaj potrebujemo tudi mednarodne zaveze. Ni dovolj, da v Evropi sprejmemo določene cilje, zato ker so ti sektori globalni in potrebujemo globalne sporazume. Kar pa se tiče cestnega prometa, mislim, da lahko veliko naredimo na evropski ravni. Danes bomo razpravljali tudi o težkih tovornih vozilih in standardih, ki so povezani z njimi. Standardi za emisije, Eh, bodo vodili tudi k eh, nizkoogličnim vozilom na tehnološko neutralen način. Eh, želimo povečati delež obnovljivih virov energije, ki bodo lahko največ prispevali k dekarbonizaciji oziroma razogličenju prometnega sektorja. Mislim, da smo dobili kar nekaj dobrih novic in zdaj se bo treba lotiti dela, ker mislim, da lahko skupaj veliko dosežemo. Hvala gospod Salini, izvolite. Ma, me, eh, diciamo, le, le... No, ta seznam, ki ga je predstavila kolegica Virkunen in navedla prednostne naloge v zvezi s to temo, o kateri govorimo, je gotovo izčrpen in se z njim povsem strinjam. Samo še preprost političen element bi k temu dodal eh, oziroma politični argument. In sicer, kakšen pristop pa moramo zauzeti, zato da bomo lahko dosegli te cilje? In sam izhajam iz povezav med prometnim sistemom in celotno drugo ekonomsko strukturo na celini, ki ga obkroža mi vemo, da je promet tisti, ki prispeva velik delež izpustov CO2 um, v zrak. Ampak po drugi strani pa tudi vemo, da je naša celina najboljša, kar se tiče izpustov CO2. -ja. In dobro bi bilo, da se vedno spomnimo in pomislimo na to, da smo v Evropi pridni, da smo najboljši, kar se tega tiče, zato ker imamo uh, uravnotežen sistem. In zato moramo ohraniti eh, primirno uravnoteženost med vsemi sektorji, ki imajo vpliv tudi na prometni sektor. Naprimer, v kar zadeva biogoriva, bi želel uh, povedati naslednje, še zlasti prehod od biogoriv prve generacije na biogoriva druge generacije. To je ena močnih točk naše strategije. In to je potrebno povedati zato, da bomo vse to pravilno osvetlili. Torej, ta prehod je treba storiti zato, da vlagatelji ne bodo izgubili poguma za naložbe na to področje. Torej, če se mi, če mi spoštujemo in imamo spoštljiv pristop do omejevanja izpustov, bo to vplivalo tudi na vlagatelje, ki bodo vedeli, da jih podpirajo tudi raziskovalni krogi in bodo še naprej vlagali v uresničevanje teh politik. Torej, politika ja, mora določiti cilje, vendar jih ne sme pretirano omejevati in pretirano eh, omejevati za, za doseganje teh ciljev. Namreč Prav zahteva po izpolnjevanju teh ciljev je največji dejavnik izkrivljanj na trgu in če bomo tu prestrogi, bomo obsodili Evropo, da bo padla nekaj mest nazaj pri tem, ko je zdaj vodilna v svetu na tem področju. In zato potrebujemo eh, te okoljske cilje in tudi vlagatelje, ki jih bodo pripravljeni zasledovati. Gospod Revodalon. Potem pa vi, gospod eh, Telička. Hvala, gospod predsednica. Hvala eh, tudi našemu gostu za predstavitev. Eh, prebrala bom celoten dokument zelo pozorno. Strinjam se s tem, kar je povedala predsednica. Namreč, da nas morajo te stvari skrbeti. Naša odgovornost je res velika. In strinjam se s tem, kar so povedali kolegi pred mano. Namreč, da se držimo tega, eh, kar smo si zastavili v pariškem sporazumu. Naša odgovornost se torej mora prenesti tudi v eh, naša poročila in naše glasove, ko bomo glasovali eh, o teh poročilih že jutri o direktivi o obnovljivih virih energije. Eh, ti predlogi gredo povsem v smeri tega, kar ste povedali vi in to glasovanje jutri bo res pomembno. Zelo si želim, da bi eh, nas to poročilo pripeljalo do dobrega konca, predvsem kompromisi, o katerih smo se dolgo pogajali. Predlogi, ki se pojavljajo v tem našem besedilu, so naslednji. Države članice se morajo bolj zavezati, tako da bomo imeli eh, obvezujoče cilje po državah članicah. Določene države eh, se zelo oklepajo načela subsidijarnosti in eh, izvajajo vseh teh elementov. Potem moramo pogledati tudi direktivo o eurovinjeti. Mm, Tam eh, bi eh, morali urediti tudi vprašanje prevožene razdalje in pa časa vožnje. Eh, mislim, da je vse to zelo pomembno in upam, da se bo to pokazalo tudi, ko bomo glasovali o teh pomembnih vprašanjih. Gospod Telička, izvolite, zdaj pa ste vi na vrsti. Hvala. No, veliko čast mi je, da uh, dobim besedo od vas. No, zdaj pa vsebina. Mislim, da bi morali imeti dovolj časa, da vse to dosežemo. In to zadeva tako današnjo razpravo, kot tudi politične instrumente in pa regulativo, ki jo skupaj sooblikujemo in bomo to počeli tudi v prihodnje. Uh, Naredili smo določene napake pri politikah v preteklosti. Nismo vedno izhajali iz eh, zadostnih študij učinka. In moj predlog, gospa predsednica, eh, bi bil naslednji. Eh, naš gost je moral stvari zelo na hitro predstaviti, imel je samo deset minut in mislim, da bi Eh, bilo odgovorno pa tudi spoštljivo do njega, da to študijo najprej preučimo in potem uh, gospoda Hojena spet povabimo, uh, ter imamo z njim poglobljeno razpravo o tem. Vsi vemo, kakšne so naše zaveze in odgovornosti, ampak uh, pogosto. Ehm, se zgodi, da je težko najti ustrezno ravnovesje med eh, cilji, omejitvami, študijami in eh, po drugi strani konkurenčnostjo eh, določenega sektorja. To je ključnega pomena. To, kar nam je gospod Hojen danes predstavil, me je pripeljalo do naslednjega vprašanja. Kakšna bi bila najboljša mešanica ukrepov. Dekarbonizacija, optimizacija transportnega sistema, tehnologija. Torej, eh, v različnih deležih lahko upoštevamo vse te vidike, ali lahko to kvantificiramo, ali eh, lahko pri tem izhajamo iz kakšnih trdnih eh, dognanj študij učinkov imamo regulativni okvir na evropski ravni in nacionalnih ravneh. Eh, in vse to je treba upoštevati. Sam bi povedal samo še to, da je ta študija zelo zanimiva. Veliko vprašanj sproža in upam, da se bomo lahko še vrnili na to temo, potem, ko bomo študijo prebrali. Gospe in gospodje, še nekaj bi povedal ko bomo pripravljali eh, lastna poročila, ko bomo poročevalci v senci, ko bomo pripravljali predloge spremembi in lahko jih pripravimo na stotine. Eh, ali se lahko zavežemo eh, k temu, da bo vedno vsak predlog analiziran, da bomo dobili kakšno študijo iz raziskovalnega centra. Če bomo delali brez tega, potem bomo težko zadeli pravo ravnovesje. Hvala, gospod telička. Um, čas za govor je omejen na dve minuti, ampak dobro, ker ste to ravno vi. Uh, ne, nobenih privilegijev ne bo. Samo šalim se. Zdaj pa naslednji govorec. Uh, Dalunde za dve minuti. Hvala za to zanimivo poročilo, ki ste ga danes predstavili. Eno vprašanje imam in sicer trenutne in pa prihodne pobude, kako in kdaj ukrepati. E, mi e, tukaj vidimo, da prihaja do sprememb ciljev, gre tudi za postopno prilagajanje ciljev. Ampak e, spremembe so lahko. Eh, tudi zelo počasne in potem bi morali biti na koncu zelo strogi pri doseganju teh ciljev. To bi lahko imelo tudi socialne učinke. Eh, ali je treba zdaj ukrepati hitro ali ne, ali bolj postopno. Eh, treba je upoštevati seveda tudi tehnološke spremembe. Vsi pričakujemo veliko novih tehnologij, ki nam bodo pomagale pri tem izzivu. Potem imamo tudi uh, danes eh, določene pogoje, ki se lahko v prihodnje spremenijo. In mm, lahko si predstavljamo, da bodo tehnike v prihodnosti drugačne. Um, zato me zanima, kako se na to pripraviti. Prav tako se bo spremenilo vedenje. Ali je treba zdaj pospešiti ritem uh, doseganja ciljev ali uh, lahko ukrepamo postopno. Hvala, gospod Dalunde. Gospod Kun, izvolite. O, minut sem prepli. Hvala, gospod predsednica. No, vsi se še spomnimo, da smo v preteklem dobju izdelali strategijo 2020-2020. To pomeni 20 odstotkov. 20 uh, zmanjšanja emisij in 20 odstotkov manj uh, oziroma večjo energetsko učinkovitost do leta 2020. In če si pogledamo, kakšni so bili takrat predlagani ukrepi, ti so bili slavi. 130 gramov izpustov CO2 uh, eh, za majhna vozila in pa majhna gospodarska vozila na 100 km, torej 5 litrov goriva na 100 km, niti več, niti manj. Um, in vse skupaj potem še nadgradimo z etanolom, tako da je vse skupaj še bolj učinkovito. Ampak vprašanje je, ali gre tu za Sizifo delo, ki eh, sploh še ima kak smisel, ker moramo ustvarjati nova delovna mesta, ker moramo višati gospodarsko rast. To pomeni vedno več gospodarskih vozil in kako bomo se to kompenzirali, kako si naj to predstavljamo v prihodnje. Če potegnemo črto, vidimo, da je situacija izjemno zapletena. Celoten volumen izpustov CO2 bo težko zmanjšati, če želimo doseči naše cilje. Hvala. Merci, Hvala, gospod Kun. Imeli ste dve minuti. Zakaj ste uporabili samo eno? No, pa naslednjič. Gospod Šon eh, Keli nas je danes počastil s svojim obiskom in dajem mu besedo. Hvala za besedo. Eh, sam nisem član tega odbora, ampak sem pa poročevalec v senci za obnovljive vire energije in vsekakor je to zame zelo pomembno področje. Mm, sporočilo je realistično in zelo jasno. Če ne bomo spremenili naših politik, Eh, ne bomo dosegli eh, ciljev, namesto da bi emisije zmanjšali, jih bomo povečali in to je povsem v nasprotju s tem, eh, k čemur smo se zapisali in zavezali v okviru COP21. Danes smo v ITRE glasovali o energetskih rezultatih oziroma o energetiki pri stavbah. imam vprašanje, ki je malo drugačno od vseh doslej zastavljenih. Proizvajalci vozil lahko praktično proizvaja karkoli želijo ali ne bi morali razmisliti o zmanjšanju števila eh, proizvedenih eh, vozil z motorjem z notranjim izgorevanjem. Zakaj eh, jih je toliko proizvedenih? Ampak s časom, mislim, da bi se ta številka morala zmanjšati. E, vse več bi moralo biti elektronskih e, oziroma električnih vozil in vse manj vozil e, z motori z notranjim izgorevanjem. Mislim, da bi na ta način dali priložnost tudi za razvoj novih vozil. Potem pa še eno vprašanje, kaj lahko naredimo v zvezi s pomorskim prometom in letalskim prometom gospodarstvo raste, tako da bo to postalo vse bolj aktualno uh, vprašanje. Eh, Hvala, gospod predsednica, zelo kratek bom. Samo eno vprašanje imam povezano eh, s tem. Avtomobili so odgovorni za 44 odstotkov toplogrednih emisij, niste bili pa dovolj eksplicitni glede uh, tovornih vozil. To je edino vprašanje, ki ga imam danes za vas. Hvala. Hvala lepa za vsa ta vprašanja. Tudi sama bi imela še eno vprašanje glede te energetske mešanice. Pravite, da bo jutri avtomobil bolj električen. In strinjam se z vami, ki pravite, da ne moramo staviti vsega na elektriko, ampak tudi, da se moramo usmeriti proti plinu in vodiku. Vendar pa se sprašujem naslednje. Ko imamo 30 milijonov vozil na cestah, ki ne spoštujejo predpisov, kaj bomo s temi vozili, kako obravnavamo ta vozila danes, kaj nameravate z njimi, ali jih nameravate. Eh, prestrukturirati, eh, preoblikovati, imate za to kakšen načrt. No, kakorkoli, sama mislim, da čisto vozilo ne obstaja v polnem smislu besede in to velja tudi za električna in ostala. In drugo veliko vprašanje, kako je možno, da In predsedujoča se obrača na gospoda Kelija, ker se tudi njegov odbor o tem obraša, torej uh, ukvarja. Torej, kako lahko obrazložite, da uh, kmetijska in industrijska panaga uh, eh, uspeta že leta zmanjševati svoje izpuste CO2 in uh, zakaj na področju prometa izpusti samo še naraščajo? Uh, kakšno razlago lahko date za to? In veliko zadnje vprašanje, ki zadeva to um, prenovo oziroma prestrukturiranje avtomobila ali imate kakšen konkreten načrt za avtomobil, ki bo povsem drugače opremljen uh, v prihodnosti in ali imate že pripravljena predvidevanja o ceni uh, teh vozil in ali bo ta sektor uh, ustvaril kakšna nova delovna mesta. No, uh, koliko časa imate za vaše odgovore, Gorh eh, Tolmačem pogleduje predsedujoča in pravi pet minut, ali sem se dobro izpogajala, ja, iz kabin prikimavajo. Izvolite. Um, Dutch now, it's easy for me to answer the questions. Okay. No, bom pa vodil po nizozemsko zdaj, ko odgovarjam na vprašanje. Ogromno vprašanj. Dobro, hvala, gospa predsednica. Kaj bomo storili s tistimi vozili, ki ne spoštujejo standardov? S tem vprašanjem se ne nehno soočamo. To je povezano tudi z dušikovimi oksidi in z prašnimi delci, na zadnje ne samo s CO2. -em. Tu obstaja tudi precej razlik med testnimi cikli in dejanskimi izpusti v praksi. Pripričan sem, da bi morali najti boljši učinek, oziroma boljši način, pardon, kako zmanjšati ta učinek. Verjetno so to električni avtomobili. Te emisije bodo vsekakor Eh, zmanjšane, če bomo v vedno večji meri uporabljali električne avtomobile, ampak tudi energijo oziroma električno energijo moramo na nek način pridobiti. In dobro bi bilo, če bi lahko to storili na kar se da čist način. Dali ste tudi, da je prometni sektor eden od tistih, ki je kriv za največje število emisij. To je res. In če si pogledamo ta sektor, lahko vidimo, da so stroški za ukrepe v tem sektorju. Eh, veliko višji kot v drugih, ko gre za zniževanje izpustov CO2. In tudi, ko gre za določene cilje, naprimer zniženje za 20 odstotkov, je tu še vedno 80 odstotkov, ki preostane in s tem so povezani stroški. Stroški so visoki in te smo upoštevali pri našem poročilu. Včasih pa bo to zelo boleče, tako za podjetje, kot tudi za državljane, če bo treba Eh, izpuste znižati v zadani meri. S tem se seveda strinjam. Stroške moramo tudi porazdeliti na več deležnikov. V našem poročilu pa ne gre samo za to, kajti nismo podali odgovor na to vprašanje. In s tem prihajam tudi na odgovor glede na zadnje vprašanje. 44 odstotkov vseh emisij CO2 prihaja iz uh, osebnih avtomobilov, 20% pa iz tovornih vozil. To je bilo tehnično vprašanje, ki mi je bilo zastavljeno. Česa še nisem povedal? Uh, is om... Gospod Kelly je zastavil vprašanje, kako je z emisijami oziroma z izpusti pri konvencionalnih vozilih oziroma ali bi morali priti na spremembe v proizvodnji gospodarskih vozil. To je dobra ideja. Torej, da bi imeli nek mandat eh, ničnih izpustov, s katerim bi poskrbeli, da bi vse skupaj potekalo hitreje, da bi tudi ustvarili spodbude za proizvajalce teh vozil, da bi tudi ti eh, bolj pogosto se odločali za mm, izdelavo nizkoogličnih vozil. O tem lahko govorimo. Ne vem pa, ali bi to lahko storili eh, z zakonodajo, morda s kakšnimi tržnimi ukrepi. Ampak, če želimo mm, to doseči, potem je treba tudi v praksi uporabljati manj motorjev na notranje izgorevanje. Še eno vprašanje mi je bilo zastavljeno sicer, ali je treba ukrepati zdaj ali pozneje. Če želimo doseči cilje iz pariškega sporazuma, torej znižene temperature za stopinjo in pol, potem moramo okrepati takoj, ne pozneje, na vseh treh področjih, ki sem jih omenil v predstavitvi. In to čim prej, čim, čim prej moramo okrepati, če želimo znižati izpuste. Čakati ne moremo, ne smemo. Če bomo čakali, bo v atmosferi oziroma v zraku še več izpustov, vse skupaj se bo kopičilo. Eh, situacija se bo poslabšala, temperatura se bo višala in mm, verjetnost, da dosežemo dogovor eh, iz Pariza oziroma da upoštevamo dogovor iz Pariza bo vedno manjša. Mislim, da se govori na vse. Hvala. Eh, Hvala lepa za vaše um, odgovore. Mogoče pa na na nekaj vprašanj, vendar nismo dobili dovolj podrobnih odgovorov, tako da jaz bi vam poslala po mailu ta vprašanja, ker bi želela za se strani natančnejše odgovore. Imate prav, ko pravite, in s tem zaključujem ta sestanek, da bo to imelo visiko ceno, da bo pa še dražje, če ne bomo storili ničesar. česar. In uh, iz tega razloga moramo zdaj dejansko spremeniti smer. Ne bomo več uh, v fazi deregulacije oziroma uh, podnebnih sprememb, ne, zdaj bomo v, v fazi podnebnih nevarnosti. Tako da, če ne bomo sprejeli zaves ehm, win-win, um, Eh, na področju podnebja ne bomo prišli daleč. In to so izzivi, ki, s katerimi se moramo soočiti resno vsi skupaj. Težko bo, ampak uspelo nam bo. Tako da dober tek, ob 15. pa se spet sestanemo tukaj. Ob 15. se spet sestanemo tukaj. Yeah. In gospod Telička, gotovo se ne bom sedaj z vašim zasebnim življenjem ukvarjala, sploh ne skozi mikrofon. Torej, jutri um, ob 15. pa ta dogodek z državljani, bodite res vsi prisotni, zato ker bo dogodek sneman, predvajan po uh, družbenih omrežjih. Tako da tudi gospodu Keliju hvala za prisotnost in hvala vsem, tudi vam, gospod Ön, za vašo predstavitev in odgovore. Hvala. Nasvidenje.